Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Ehm... Dobro dan vsem skupaj. Začnimo z delom. Žal, nekateri naši gostje niso mogli priti zaradi stavke, ki se je začela že včeraj zvečer. Vendar bom vseeno začela brez nadaljnega in bom dala besedo gospodu Ludviksenu, Trepolu. Uh, Hvala. Dobro jutro, gospe in gospodje. Ime mi je Björn Erik uh, Ludvigsen in sem napotežen uh, švedski policist pri Interpolu. In, uh, that, uh, in uh, to je bila soglasna odločitev, da moramo uporabiti vse tehnične pripomočke, ki jih imamo na voljo za to, da preprečimo dostop do otroške pornografije na spletu. Uh, tako blokirane kot karkoli drugega, torej spregovoril bomo se znamo uh, najhujših domen in drugih uh, stvari v zvezi z blokiranjem spletnih strani. Torej, naj povem nekaj zvezi z zgodovino. Leta 2004 sta Internet Watch Foundation in britanski telekom začela uh, blokirati takšne strani, potem je to začela delati še norveška policija, kasneje so se pridružile še švedska, danska, finska, nekatere druge države. Na to smo začeli evropski projekt Srkamp kjer sodelujemo za to, da bi preprečili razpečevanje materijala za otroško pornografijo v čim več državah. Držav sodeluje v Sirkampu, poleg tega pa še Europol in Interpol, delova to financira Evropska komisija in blokiramo strani na osnovi nacionalne zakonodaje v osmi državah trenutno. Poleg tega pa tudi sodelujemo z državami zunaj EU in Euro Evrope, recimo v Novi Zelandiji. Pri Interpolu smo ugotovili, da določene države nimajo zakonodaje, ki bi omogočila dostop, onemogočila dostop do otroške pornografije. Tega, ta, tega zakonodaja preprosto ne uh, omenja. Zato smo želeli najti nek skupni imenovalec, ki bi bil nek razumen kriterij uh, za to, da določimo, kaj sploh spolna zloraba je. Zato smo oblikovali uh, kri, uh, seznam kriterijev, worst of seznam in potem lahko to uporabijo države za to, da zaščitijo svoje otroke pred to vrstno zlorabo. In tu vidite seznam torej najhujših prekrškov, ker to so kriteriji, torej, ko gre recimo za otroke, ki so mlajši od 13 let, v večini držav so otroci tisti, ki so mlajši od 18 let, vendar mi smo zapisali 13, da se dejansko nedvumno vedeli za otroka. Torej morajo, morajo biti dejanski otroci, ne kakšne podobe, kakšne računalniške slike otrok, skratka, res morajo biti dejanski živi otroci in morajo biti podobe takšnih otrok. Mora priti do resne zlorabe oralno, analno, vaginalno posilstvo ali recimo podobe, ki izpostavljajo genitalije. Torej, da gre dejansko za spolne podobe, ne recimo slike otrok, ki se igrajo na obali. Poleg tega mora biti to dvakrat dokazano strani dveh držav ali dveh organizacij, zato da res ne pride do zmot in da se vsi strinjamo, da so kriteriji spolnjeni. To vrstni material mora biti na spletu uh, v zadnjih treh mesecih. Zakaj smo se odločili za tri mesece? Zato, ker se mi zdi, da se včasih kakšne podobe znova uh, pojavijo v drugi državi, na drugem serviju ali kaj podobnega. Zakaj uh, blokiramo dostop? Zato, da preprečimo kazniva dejanja. Največ, kar policija lahko naredi, je to, da prepreči, da se kaznivo dejanje zgodi. To je sveda najtežja naloga, ker ne vemo dejansko, kaj bi se zgodilo, če tega ne bi preprečili. Zato, te, torej, to ni enostavno merljivo, zato moramo uh, torej, oceniti, da smo dejansko nekaj dosegli. In moramo tudi upoštevati, da recimo to, da so neke podobe se morda ustvarjale že davno, potem pa se ponovno uporabljajo in nekateri to uporabljajo zato, da se na tem naslajajo, da na tem masturbirajo in poleg tega moramo upoštevati, da so ti otroci še vedno živi, torej otroci, katerih podobe so bile posnete in morda pred desetimi leti in uh, vedo, da te podobe še vedno obstajajo na internetu, še recimo deset let kasneje, tako da mi vsekako se moramo sredotočiti na zaščito žrtov. Moramo preprečiti kriminalni dostop, razpečevanje takšnega materijala. Vsaka država, ki ima zakonodajo, glede tega pravi, da je razpečevanje uh, nezakonito. Če tudi morda včasih dovoli uh, eh, posedovanje takšnih podob. Prav tako moramo poskrbeti za to, da ne bi nekdo uh, po naključju prišel od takšnih podob, recimo, ko uh, iščejo podobe, pornografske podobe, potem pa slučajno naletijo na slike devetletnikov včasih so spletne strani tako oblikovane, da nekdo posem nehote pristaje na spletni strani, kjer so podobe spolne zlorabe otrok. In torej mi si eh, prizadevamo za to, da takšen material ni dostopen za spletne uporabnike. Tu je zelo pomemben čas moramo upoštevati, da imamo danes dve milijardi uporabnikov spleta in vsaka minuta je nekaj novega na, na voljo na spletu. Zato, in, in to je na voljo dvema milijardama ljudi, uporabnikov interneta. Blokiranje je nekaj zelo hitrega in je zelo, tudi zelo učinkovito za večino uporabnikov. Črtanje, brisanje strani zahteva čas. Torej, če eh, to naredite v svoji državi, je to preprosto. Zavrtite telefon in stran zgine. Vendar, če gre za stran, ki uh, eh, je na strežniku v neki drugi državi, je to veliko bolj zapleteno in bo zahtevalo veliko več časa, da bomo dejansko lahko črtali takšne materijale. In vsako sekundo je to na voljo na spletu in to je zloraba tistega človeka, ki je na tej podobi. Digitalni mediji so čudoviti, enostavno si delimo, kopiramo materijale. Ni, in kaj se zgodi, ko črtamo neke podobe? Gotovimo, da se čez nekaj minut ali ur pojavi neki drugje. Ker to ni fizičen medij in obstajajo lahko stotine kopij iste strani. In včasih se samodejno z, eh, premikajo iz eh, spletnih strani, zato da bi jih teže brisali. Seveda, brisanje je naš cilj, vendar včasih to ni enostavna naloga. To je naš cilj, vendar vmes potrebujemo neko, nek drugi ukrep, medtem ko čakamo, da bo neka osebina dejansko popolnoma zbrisana. Um, blokiranje dostopa ni nekaj samodejnega, tega ne uporabljamo na osnovi. Um, E, besed v iskalniku, temveč je treba preiskati uh, vse druge kriterije. To ni nadomestilo dela policije, to je dodatek tega, kar policija počne pri svojih preiskavah. Policija torej izvaja preiskave, preiskave na domu in tako naprej, da pride do materijala. To seveda ni absolutna rešitev, to je le del uh, rešitve, preventive je del rešitve vendar seveda to ne izključuje še nadaljnih ukrepov. Nekateri menijo, da če nekaj preprečimo, potem več ne treba nič storiti. Seveda ne, če nekaj preprečimo, potem moramo še naprej ukrepati, zato da se to dejansko ne bo zgodilo. Uh, to zmanjšuje uh, dostopnost takšnega materijala na spletu. No, za končnega uporabnike vseeno, ali je neka vsebina črtana ali zgolj blokirana. Preprosto ne more dostopati do nje. To ni nujno sredstvo za identifikacijo otrok, vendar pa se vseeno zgodi, da se s tem veri zmanjšajo. In s tem se torej zmanjša dostop do takšnega materijala. in s tem bomo zaščitili otroke pred nadaljno zlorabo. To ne deluje na vseh protokolih, ne deluje recimo pri izmenjavi materijalov med uporabniki, vendar vseeno deluje na najbolj dostopnem delu interneta. Pri drugih protokolih potrebujemo pa druga sredstva. Z, dostopan, z blokiranjem dostopa nikogar ne zapremo, ampak zgolj želimo otežiti dostop do takšnih materijalov in s tem eh, zmanjšujemo število kaznevih dejanj, ki se eh, dogajajo na tem področju. Oblokiranje dostopa zmanjšuje število ljudi, ki dostopajo do takšnih strani. Lesnik domene je odgovoren za vsebino, ki daje na voljo na spletu. Če izdajate časopis, ste odgovorni za to, kar je objavljeno v tem časopisu in enako velja za domene. E, to blokiranje izvajamo z ročnim pregledom. Torej, pregledamo strani in e, če blokiramo uh, stran, potem seveda lastniku domene povemo, zakaj in kako se lahko pritoži in poleg tega tudi posredujemo recimo zakonodajno osnovi, katere smo to lahko blokirali. Skratka, vse te informacije podamo, če to kdo želi. Blokiranje dostopa pomeni, da so lahko ponudniki internetnih storitev uh, v, da lahko sodelujejo v etični platformi, saj si številni pravzaprav niti ne želijo uh, razpečevati takšnega materijala, vendar nimajo na voljo ukrepov, kako se s tem spopasti, mi pa jim pri tem pomagamo. No, nekateri so seveda proti temu, ker se mi zdi, da je to uh, usiljevanje policije v njihovo privatno življenje in kako bi morali branavati informacije. Seveda ljudje bodo uh, Eh, vedno proti določenim metodam policije. Vendar to tako je. Vse seveda pregledamo, preverimo, včasih moramo vključiti pravne službe. Recimo, če imamo uh, sliko, na kateri je več polnoletnih oseb, vendar eno mladoletno, je to za nas vseeno nezakonito material. Lahko pa seveda lasnik domene se odloči, da bo tisto sliko z mladoletno osebo nadomestil z neko drugo, kjer bo polnoletna oseba. In če bi recimo nekdo v vaši trgovini eh, razkazoval slike posilnih otrok, bi bili proti temu in bi poklicali policijo. No, mi pa to počnemo na spletu. Mi kot ljudje, kot policisti, kot uh, politiki ne smemo dovoliti razpečevanja eh, otroške pornografije na spletu. Hvala za pozornost. Eh, Hvala. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. kot smo rekli našim gostom že včeraj, bilo bi zelo dobro, če bi lahko svojo predstavitev poslali k nam v pisni obliki, tako da lahko to upoštevamo pri svojem delu, ko bomo mi oblikovali svoje besedilo, tako da bomo res stotstotno lahko zajeli vse znanje, ki ste nam ga predstavili. Sedaj pa bi dala besedu, besedo Kristinu Hopeju. ki predstavlja uh, nemško zvezno kazensko policijo. Za 20 minut bom žal morala oditi, vendar moram uh, sodelovati pri glasovanju v nekem drugem odboru. Torej, zaradi više sile me 20 minut ne bo. Kar nadaljujte. Gospod Hope, beseda je vaša. Najlepša hvala. Sam sem vodja referata v Zvezdnem kriminalnem uradu ki se ukvarja z bojem proti otroški pornografiji na internetu in o tem bom tudi govoril. Najprej za uvod dve, tri stvari, s pomočjo katerih bom pojasnil ta fenomen. Otroška pornografija je fotorealna predstavitev spolne zlorabe otrok in zato angliški izraz child abuse images pravzaprav uh, je boljši, kakor sama pornografija, kajti ne gre samo za spolno zlorabo. Razširitev videodatotek po internetu je nekaj, kar uh, povzroči škodo otrokom in zaradi tega so ti žrtve. Vsak, eh, kdo ki uh, si ogleduje takšne podobe, krši zakon. Ob opazovanje takšnih eh, podob pa vsekakor povečuje še ponudbo. Večje, ko je poprašovanje, večja je ponudba in obratno in na ta način seveda lahko pomagamo in spodbujamo storilce. Internet je v tem primeru vedno najbolj eh, očitno sredstvo od zlorabe in eh, otroške pornografije. Vse, kar se izmenjuje po internetu, omogoča vsakomor, ki uporablja internet, da eh, pridejo do teh datotek in jih sprejmejo. Tako gre torej za ne samo svetovni splet, temveč gre tudi za izmenjavo med uporabniki, torej peer-to-peer -peer in nekatere druge. Resna izjava o tem, katera je storitev interneta, ki jo uporablja večina tistih, ki širijo otroško pornografijo, je pač nekaj, kar bi težko ugotovili. Ne vem, kaj bomo šteli. Datoteke, otroke, storilce, linke in tako naprej. Skratka, nimamo nekega pregleda, kje kaj poteka. Otroška pornografija pa je prisotna v vseh storitvah na internetu. Od leta 2000 smo priča komercializaciji eh, teh podob, kar pomeni, da je treba za te podobe plačati tudi na internetu, vendar to je pod, eh, tipično samo za internet. Kolikor vemo, je eh, izmenjava tega materijala v drugih sredst, po drugih sredstvih brezplačna. Tri strategije boja proti otroški pornografiji imamo, če hočemo uh, se lotiti vseh storitev. Prvič, storilci spolne zlorabe morajo biti identificirani na podlagi materijala. Večinoma poskušamo preko storilcev priti do ugotovitve okoliščin eh, kaznivega dejanja. Na ta način eh, preprečujemo razširitev novega materijala in na ta način tudi osušimo uh, vire takšnih eh, podob. Preventivno je torej treba delovati, splošno preventivo rabimo, posebno preventivo. Ali obstaja povezava med temi preventivnimi ukrepi in uh, odvračanjem pa je nekaj, česar ne moremo izmeriti. Novi zakonski predlogi morajo vsekakor upoštevati tudi odvračalno funkcijo. Ko gre za identifikacijo žrtev in storilcev zlorabe, je treba omeniti fenomen groominga. To pomeni eh, vzpostavljanje komercialnih stikov preko interneta, da bi te stike potem uporabili za zlorabo. To je nekaj, kar je v Nemčiji še vedno nekaj, kar ni kaznivo dejanje, čeprav policija že eh, raziskuje v zvezi z nekaterimi drugimi kaznivimi dejanji tudi te poskuse. Težko je dokazati namreč, da je šlo za namero spolne zlorabe pri vzpostavitvi stika recimo z otrokom. Druga prioriteta pri boju je to, da identificiramo lastnike in tiste, ki razpečujejo takšen material. Ta pristop mora veljati za vse. World Wide Web, file sharing, skratka za vse storitve na spletu. Kar zadeva naš zvezdni kriminalni urad, mi smo leta 1993 že, že začeli z proučevanjem novih možnosti kazni, kazenskega pregona. Že če nekdo enostavno samo ustavi na neko sliko ali te vrste podobo prikliče, je to po naši eh, zakonodaji kaznivo dejanje. Vendar bo treba razmisliti o tem, ali je samo eh, posedovanje in razširjanje linkov, torej povezav do eh, takšnega materijala tudi lahko kaznivo dejanje ali ne, kajti težko je tukaj dokazati, da gre za eh, namero. Ko gre za identifikacijo lastnikov, je treba seveda se osredotočiti na sledi, ki so na internetu. če hočemo uh, identificirati storilce, moramo sledi najti. Če hočemo neko sled povezati s nekim storilcem, seveda moramo opraviti klasične preiskave. Konspirativno eh, posedovanje in razširjanje tega materijala, recimo v zaprtih mrežah, je zlasti problematično, ko poskušamo ugotoviti, kdo so glavni storilci. V nekaterih primerjih nam to sicer uspe, vendar v prihodnosti se bomo morali vprašati, ali je to dovolj, če hočemo to podkulturo pedofilov na internetu resnično tudi uspešno napasti. Gre za mini diskete, ki smo jih odkrili pri nas, ki jih pripravljajo uh, skupine takšnih pedofilov 300-400, ki uh, poskušajo izmenjavati svoje izkušnje na področju zlorabe otrok na ta način. Svoje izkušnje, kako pač doseči zadovolitev in ti, ti tako mani boards na internetu so nekaj, kar postaja vse bolj problematično, zato ker z njimi lahko dostopa samo, o, do njih lahko dostopa samo ozakrok ljudi, ki imajo geslo. V problem je, da imamo celo vrsto prosto dostopnih komercialnih takšnih otroško-pornografskih strani. Svetovni splet je tisto področje interneta, na katerem je večina uporabnikov in udeležencev v teh dejanjih eh, na nek način izpostavljena eh, nevarnosti, da eh, včasih tudi nenamerno storijo kaznivo dejanje. Preprečevanje dostopa do teh vsebin je seveda cilj tako imenovanega zako, zakona o tako imenovanem otežitvi teži, dostopa do interneta, ki smo ga marca letos sprejeli v Nemčiji. In kaznivo dejanje je po tem eh, zakonu tudi olajševanje dostopa, ne samo zagotavljanje dostopa do teh eh, podob. Zdi se nam, da mm, je blokiranje dostopa samo spre, mm, spremljajoči ukrep, ne pa glavni ukrep eh, v boju proti otroški pornografiji na internetu. Zlasti pa je to po, pomembno, če hočemo preprečiti komercializacijo teh podob in če hočemo se izogniti traumatizaciji žrtev. Ot otroci ki s, ali celo mladostniki, ki so bili zlorabljeni kot otroci, eh, lahko doživijo tako malo drugo traumatizacijo, ko recimo 10-15 let potem, ko so bili zlorabljeni, naenkrat naletijo na svojo podobo na internetu. To moramo preprečiti. Pri nas v Nemčiji nimamo še izkušenj s tem, ker smo šele marca letos ta zakon sprejeli, ampak v štirih, v štirih tednih je do 2,1 milijona uporabnikov dostopalo naprimer do nekega, neke določene podobe. To smo že izračunali in to je sedaj ogromni potencial za storitev kaznivih dejanj v prihodnosti. Ta zakon uporabljamo v Nemčiji na nek poseben način. Če, eh, torej, brisanje takšnih podob je nekaj, čemu dajemo prednost. Naš Zvezdni kriminalistični urad že od leta 2000 vse tiste strani, ki smo jih odkrili doma, brišemo ko pa gre za uh, strani, ki so v tujini na voljo, pa preko policijskih stikov dajemo pobudo svojim kolegom, da to brišajo. To delamo tudi z neposrednimi stiki z naprimer National Center for uh, Abused Children in podobnimi tudi v ZDA. Oteževanje dostopa je samo alternativa za uh, brisanje. Do brisanja uh, podob bi morali uh, pravzaprav uporabljati celo vrsto drugih preventivnih ukrepov. Brisanje je vedno bilo in ostale, ostalo metoda za preprečevanje dostopa do teh podob. Vendar nosilci politične odgovornosti, to ste vi in pri meni nemški parlament, vi ste torej tisti, ki morate določiti, koliko časa bodo internetne strani ostale uh, shranjene v naših arhivih, tako da bo policija lahko tudi nakladno dostopala do njih in zbirala potrebno dokazno gradivo. Nekaj podatkov imamo tukaj za enkrat mesečno imamo 160 eh, informacij o eh, takšnih straneh v tujini. Torej, spletne strani, <clears throat> ki, name, ki so namenjene otroški pornografiji, se vsak mesec eh, povečujejo. In če hočemo samo v tujini poskušati doseči sodelovanje z kolegi, da bi brisali te strani, potem je vsaj sedem dni potrebno eh, hraniti takšne, eh, takšno gradivo, tako da bomo lahko prišli do storilcev. Glede na povedano, je po mojem mnenju, po mnenju preprečevanja še vedno blokiranje dostopa ena od tistih eh, alternativnih možnosti, ki jih moramo razumeti kot dopolnilo eh, zakonskim ukrepom. Različne tehnologije blokiranja dostopa pa se mi zdi, da so neustrezno razvite glede na to, koliko ljudi dostopa do teh eh, podob. Vsekakor se mi zdi, da je tukaj treba narediti še marsikaj, zato da bomo lahko bolj preventivno delovali. Če imamo naprimer druge možnosti kot eh, blokiranje dostopa do ne vem, avtomobila v alkoholiziranem stanju, potem je verjetno tudi tukaj treba najti nove dostope. Seveda pri otroški pornografiji gre za globalni fenomen in zato je treba globalno ukrepati. Treba je eh, na mednarodni ravni eh, povezati vse ustrezne organe, ki se ukvarjajo tako s preprečevanjem, kot tudi s bojem proti kaznivim dejanjem. Tudi industrija in gospodarstvo morata, po mojem mnenju, narediti več tam, ko gre za eh, razvijanje novih storitev in novih tehn tehnologij obstajajo že nekatere možnosti, naprimer sodelovanje med tistimi, ki eh, so upravljalci hotlines in tistimi, ki zagotavljajo druge storitve. Hvala. Dobar dan, hvala gospod Hope za vašo prezentacijo. Sedaj pa dajem besedo gospe Gabriel Shaw. Good morning. My name is Dobro jutro, ime mi je Gabriel Shaw in eh, prihajam iz eh, centra, eh, ki se bori proti izkoriščanju otrok na internetu v Združenem kraljestvu. Ta center je posebna agencija eh, organov pregona in je bila ustanovljena leta 2006 z namenom boja proti eh, spolnemu zlorabljanju otrok na internetu. Eh, to je bil odziv na zlorabo interneta eh, v te namene in namen je bil tudi eh, boriti se proti širitvi teh praksis, praks na internetu. CEOP, to je okrajšava našega centra, je eh, osrednja točka za eh, boj proti spolnemu zlorabljanju otrok na internetu. Člani družbe lahko se posebnim klikom poročajo na internetu, za kaj gre. In ta eh, gumb je povezan tudi z drugimi eh, stranmi, ki jih obiskujejo otroci. Potem so povezane tudi nevladne organizacije, policija in pa eh, zasebni eh, in javni deležniki. In ti tudi često poročajo o zlorabi COPO. Vsako leto dobimo na tisoče poročil. Ta poročila se v glavnem nanašajo na eh, on, eh, online. Eh, nagovarjanje eh, otrok in pa na eh, širjanje eh, pornografskega materijala. Mi smo tudi ustanovna članica globalne delovne skupine, ki se bori na tem področju in se specializira tudi za online spolno zlorabo. CEOP je postala tudi zelo izkušena agencija, ekspertna agencija za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok na internetu. Vodili smo tudi Evropsko finančno koalicijo, to je financirala Evropska komisija in ravno kar e, smo zaključili 14-mesečno pilotno fazo. E, to pomeni, da imamo nekaj izkušenj na tem področju in zato tudi pozdravljamo predlagan osnutek direktive. Ta direktiva predvideva celo vrsto ukrepov e, in bo predstavila tudi e, ustrezen zakonodajni okvir za preprečevanje izkoriščanja otrok. Ravno tako bo do organi pregona dobili več pooblastil, da bodo lahko tudi bolj proaktivni proti tistim, ki zlorabljajo internet predvideva tudi eh, sankcije za obsojene eh, za eh, spolne delikte proti otrokom. Internetno okolje ne sme ostati neutralni prostor, kajti otroci so veliko prisotni na eh, internetu, eh, zanimajo se za posebne strani in eh, Eh, nekateri pač izkoriščajo eh, te strani za to, da eh, z otroki spostavijo stike, jih potem pripravijo in na koncu zlorabijo. Nagovarjanje otrok za spolne namene je, izje, je izjemno pogosto. Grooming je proces manipulacije. Z groomingom otroka se pripravi na, na spolni namen Eh, stik in to eh, delajo tako, da ali preko interneta ali pa pozneje direktno eh, pridobijo zaupanje otroka in ko je to zaupanje pridobljeno, je spolna zloraba lažja. In To lahko uh, storilci posno tudi preko različnih socialnih omrežij, potem se uh, dogovorijo za sestanek z otrokom in ga eh, spolno zlorabijo. Zelo uh, pomembno je vedeti, kako se storilci vedajo. Nekaj primerov je takih, kjer uh, žrtov ne uh, pripravijo na sestanek v realnem življenju, ampak uh, poskušajo spolno zlorabiti te otroke preko webkamer. Tudi ta dejanja je treba kriminalizirati. Nesprejemljivo je, da lahko e, storilci tako zlorabljajo otroke in e, da jih zlorabljajo ali na internetu ali pa e, v realnem življenju. Člen 10 govori o diskvalifikaciji, ki izhaja iz obsod. Tisti, ki so bili obsojeni za spolne Eh, kazniva dejanja, ne, ne smejo več imeti prostega dostopa do otrok. V Združenem kraljestvu obsojeni storilci eh, So, njih, so imena obsojenih storilcev vključena v poseben registr in eh, pri zaposlovanju se izvaja predhodno preverjanje, tako da se take ljudi eh, diskvalificira, če zaprosijo za delo z otroci. Z drugimi besedami, z otroci ne morajo delati. 60 tisoč odraslih otrok v tri eh, letem obdobju tako ni moglo dobiti dela z otroke v Združenem kraljestvu. To je jasen znak, da tisti, ki jih otroci spolno zanimajo, namerno poskušajo dobiti tako delovno mesto, ki jim bo omogočilo tesne stike z otroki. Zato moramo imeti takšne eh, ukrepe, da bomo to preprečili. Siop. Ima eh, eh, posebno ekipo, ki se ukvarja z upravljanjem sez, eh, sezname eh, storilcev kaznjivih dejanj spolne zlorabe in zlasti tudi obravnava tiste, ki potujejo v tujino. Eh, Člen 10 bo Združenemu kraljestvu omogočil, da bo informacije o teh storilcih posredoval tudi agencijam eh, in pa organom pregona in tako ti posamezniki ne bodo mogli potovati v druge države, kjer bi lahko prišli v stik z otroki in bi jih lahko spolno zlorabili. Taki dogovori izmenjave podatkov bodo zmanjšali možnost storilcev. Eh, da, se, eh, da eh, storijo oziroma ponovno storijo ta kazniva dejanja. Ravno tako pozdravljamo člen 21, ki govori o blokiranju dostopa do spletnih strani z otroško pornografijo. Priznavamo, da je ta ukrep in da ta člen eh, predstavljata eh, podlago za razpravo in to eh, pozdravljamo, kajti tako bomo lahko o teh vprašanjih neposredno govorili. Nekateri kritiki člena 21 pravijo, da blokiranje ni učinkovito, kajti več, večina slik zlorabljenih otrok poteka, se prodaja direktno med storilci. Vseeno pa se nam zdi, da se večina slik nekomercialno izmenjava na internetu. In eh, storilci tako normalizirajo svoje eh, obnašanje in eh, v bistvu se združujejo v svoje skupnosti in njihov ugled naraste s tem, ko prodajo oziroma izmenjajo še več slik. Proizvajanje novih slik in pa izmenjava teh slik se spodbuja še z eh, višjimi položaji znotraj hierarhije na, eh, na spletu. Zato poskušamo identificirati tiste storilce, ki eh, razširjujejo eh, slike otroške pornografije na ta način. Vseeno pa želi se opodariti, da je blokiranje pomembno orodje za preprečevanje eh, dostopa do eh, eh, slik o zlorabi otrok. Kaj ti? Eh, Tako bodo, tudi, eh, tako bodo tudi žrtve bolje vedele, da je njihove slike mogo, mogoče eh, izmenjavati po internetu oziroma če je blokiranje na mesto, da je ta izmenjava težja. Eh, in uh, žrtve morajo vedeti, da se jih da prepoznati. Zato želimo ponovno podariti tisto, kar so povedali že drugi. Blokiranje eh, preprečuje eh, kontinuirano ponovno viktimizacijo zlorabljenih otroc. In končno še nekaj, kar je povedal že kolega z Interpola. Želimo podariti, da ne moremo hitro doseči tega, da bi te strani zaprli. Odstranitev teh strani je bolje kot pa blokiranje, ampak blokiranje se lahko uporablja kot eh, taktika, eh, ki bo eh, opočasnila oziroma otežila dostop eh, med tem, ko poteka eh, delo na ravni policije in drugih organov pregona. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospa Šo. Sedaj pa dajem, gospo, eh, <laughs> sedaj pa dajem besedo gospe Vajler. Um, <clears throat> Hvala. Že dolgo sem psihologinja in že 20 let delam s spolno zlorabljenimi otroki. V razpravi pogrešam vidik o žrtvah, zato vam bom skušala razložiti, o čem se tu pravzaprav pogovarjamo. In s tem bom morda odgovorila na določeno vprašanje, ki smo jih slišali včeraj. Predstavljajte se, imamo šestletnega fantka ali punčko, ki gre v osnovno šolo, v vrtcu pa se je že naučil reči ne. Imel je vzgojo, ki mu pravi, da nareče ne, če ga nekdo neprimerno se dotakne. Ta otrok gre v šolo, mame in oče delata. In v sosedski ima prijatelja, ime mu je John. John res skrbi za tega dečka in od, starši so zelo veseli, saj imajo uh, babysitterja na ta način, saj nekdo res dobro skrbi za njihovega otroka. No, na koncu pa John začne dotikati otroka, saj ima težavo, rad ima tega človeka, staršega me radi in komu naj to sedaj pove. Tudi če to pove sedaj svoji materi, si uh, mama tega ne bo mogla predstavljati in ga bole sram. John nadaljuje s svojim delom in začne zlorabljati to punčko ali fantka. Usno ga zlorabljam, rad tudi analno. In seveda otrok se počuti osramočenega, starši pa ničesar ne razumejo. In starši me radi Johna, saj John skrbi za njihovega otroka. Um, uh, de, deček oziroma deklica pa si ležite, da bi John nehal s tem, kar počne, ker ga to boli. Vendar to je težko povedati. Otroci morda kaj rečejo, vendar to ni dovolj jasno. Se si nišče ne predstavlja, da bi v tej soseski, v družini, v moji neposredni bližini se lahko zgodilo kaj takega, da ne dozlorablja otroke. In če pogledamo statistike. Moramo videti, da v, imamo v tej dvorani verjetno kakšne neidentificirane žrtve, morda pa tudi storilce. In ravno o tem se pogovarjamo. In tega si ne želimo priznati. No in ta otrok bo kasneje ugotovil, potem ko se uh, uh, to nasilje nadaljuje, da se lahko s tem spopade. In otrok ugotovi, da pravzaprav John njega slika in snema in s tem so težave še težje. Saj sedaj ga John lahko izseljuje. In John reče, če me boš zatožil, vam bom poslal to, to uh, bom, bom vsem pokazal to sliko oziroma filmček in nihče ti ne bo verjel, da sem te to prisilil. Skratka, če mi ne bomo poskrbeli za otroke, mi odrasli, če mi ne bomo gotovili, zakaj se gre, če se ne bomo zavedali tega, da to ljudje počnejo v naši neposredni bližini in to ravno zato, ker nismo dovolj pozorni, se ne bo ni spremenilo saj ta fantek, ta punčka morda lahko reče ne Johnu, vendar John ne bo prisluhnil. Otroci potrebujejo eh, odrasle, ki jih bodo poslušali. Če se takšne podobe eh, širijo po internetu, je, še, je to še huje za otroke. Saj je sedaj ta sramota javna. Moja najhujša Najhujši strah vsakogar je to, da nekaj postane javno in da eh, nima nobenega nadzora nad tem, kdo bi videl moje podobe, kaj se je dogajalo, ko sem imel šest let. In nikoli ne moramo biti pripričani, da se neka podoba ne bo znova ponovila na internetu. Saj ne vemo, kaj. Vse, kdo vse ima te uh, podobe na računalnikih svojih in kdo jih potem deli. Enako velja za spletno eh, nagovarjanje otrok, tako imenovani grooming. Če sem recimo najstnica, imam 12 let, imam težave uh, starši in spoznam čudovitega tipa na uh, spletu. In niti uh, ne laže toliko, recimo star je 40, uh, star je 40 pravi pa, da jih ima 30. To ni takšna laž. Vendar to je pravzaprav isto, kot je uh, počel John v realnem življenju. Ta spletni prijatelj želi zbuditi zaupanje v meni in me bo na vse zadnje soočil s stvarmi, s katerimi se ne želim soočiti. Vendar ne vem, kako naj se tega lotim. Saj sem povsem prevzet v tem odnosu, vem, da bi moral reči svojim staršem, kaj se dogaja. Vem, kako naj to pove svojim staršem in učiteljem, da imam nekega prijatelja na spletu, s katerim se uh, spletno uh, pogovarjam že tri mesece, sedaj pa me spolno nagovarja, uh, uh, prosi me, naj se slečem pred spletno kamero, naj se samo zadovoljujem in tako naprej. In potem mi ta oseba pravi, no, če uh, boš to kao pove, povedal, bom, mu bom pokazal te posnetke in me s tem izseljuje. Kako naj sedaj 12-letnik eh, postopa? Tudi, če sem pameten, trmast, samozavesten, nisem uh, na enaki ravni kot tak storilec, ki me je manipuliral v ta položaj. Storilci imajo vedno premoč v takšnem odnosu. In še nekaj, na kar nismo dovolj pozorni. To, da so nekateri spolno zlorabljeni tudi strani žensk, vendar nekateri ne želijo o tem govoriti. Saj vsaka ženska je potencijalna mati in vsaka ženska je potencijalna dobra mati. In to je nek mit. Uh, tega se moramo zavedati, saj sicer so zadeve še bolj zapletene. Da, potrebujemo več preventive, to je res, vendar ta preventiva ne bo dosegla svojega cilja, če se ne bomo osredotočili na odrasle, ki morajo skrbeti za otroke in um, mladostnike okoli sebe. Moramo jih uh, poučiti, kako naj ne bodo histerični glede teh zadev, temveč da bodo znali uh, sprejeti pravilne ukrepe, če bo to potrebno. Budimo pošteni. Recimo, če bi uh, to bil moj brat raje ne bi mislila, da je moj brat lahko storilec. Vendar, če mi otrok eh, pove, da eh, ne želi biti z mojim bratom, potem moram povzeti eh, potrebne ukrepe, zato da ugotovim, kaj se dejansko dogaja. V Nemčiji smo imeli 11900 prijav policiji. To je zmanjšanje, vendar vseeno govorimo o 32 prijavah otrokih, ki so vsak dan spolno zlorabljeni v Nemčiji. To so statistike za leto 2009. In to so zgolj primeri, ki so bili prijavljeni policiji. Lahko se predstavljate, kako težko je otrokom, da govorijo o tem. In kako težko je otrokom, da gredo na policijo in to prijavijo. Tako da dejanski številk ne bomo nikoli vedeli. Vendar, če ne začnemo delati sedaj, če ne začnemo harmonizirati naše zakonodaje, če ne bomo poštevali tega, kar danes vemo, moramo, če ne bomo sprejeli vseh ukrepov, ki so potrebni, potem ne bomo mogli zaščititi otrok danes in v prihodnosti. In če tega ne bomo storili, nas je res lahko sram. In potem si ne moremo reči, da so otroci naša prihodnost, če za nje eh, ne skrbimo. Seveda, nekateri otroci so samozavestni in živijo v dobrem, stimulativnem okolju, vendar obstajajo pa tudi številni otroci, ki nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnili. In ravno za nje moramo poskrbeti. Zato je. Uh, je naša organizacija Innocence in Danger zelo vesela, da se predlaga ta direktiva. Mislim, da je določene podrobnosti sicer treba dodelati, vendar če te direktive ne bomo sprejeli, potem gremo lahko domov in svojim otrokom povemo, da nismo ničesar storili za nje. Hvala. Adesso... Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Selstrojmu, ki prihaja iz švedske policije. Izvolite. Dober dan sem skupaj, sem Björn Selstrom in sem vodja skupine za zaščito otrok v našem nacionalnem uradu za preiskave na švedskem. Vesel sem, da sem tukaj in ponosen sem v imenu svojih ljudi, da vas zanima, kaj se dogaja pri nas na severu. Tako vas zanima, da ste me celo povabili sem. Običajno ne berem svojih predstavitev, ampak deset minut je kratek čas, zato bom moral pač eh, brati, sicer me bo zaneslo, kar je običajno, kadarkoli govorim o tem tako kot nekateri drugi se bom torej držal svojega, svoje pisne predstavitve. predstavitve. Kar zadeva eh, zgodovino uporabe eh, oziroma sodelovanja na švedskem na področju otroške pornografije, ta poteka že pet let in pokriva okoli 95 odstotkov vseh zasebnih uporabnikov interneta praktični del tega našega dela je, da je to enostavno, eh, poceni in ni delovno intenzivno, torej ne potrebujete veliko ljudi, da bi to počeli. Na začetku tega sodelovanja smo imeli nekatere težave, ko gre za svobodo izražanja mnenja in ko gre za to zlo, ki ga imenujemo cenzuro. Ampak eh, Šlo je za majhno skupino ljudi, ki se je v različnih forumih in drugih oblikah borila proti zlorabi otrok na internetu. Ti so očrnili naše ljudi, ki so delali na tem češ, da se umešavajo v njihovo življenje. Ne bom vam povedal, s kakšnimi izrazi so nas obmetavali, ampak Naša naloga ni umešavati se v svobodo izražanja mnenja, temveč gre za to, da preprečujemo dostop do tistega materijala, ki vseboje eh, podobe zlorabe otrok, pomeni posilstva otrok pred kamero. Sam ne morem razumeti, da nekateri ne želijo ustaviti preprečevanja otrok in posiljevanja, ki včasih traja cele mesece. Mislimo, da ne moremo preveč dostopov blokirati. Zdi se nam, da tukaj nikoli ne bomo naredili vse, kar se da. Danes eh, blokiramo več eh, eh, teh eh, dostopov kot v preteklosti, ampak vseeno še nismo zadovoljni. Veseli smo, da nekdo tretji nadzoruje naše delo, ko gre za blokiranje dostopa do spletnih strani. Vključili smo tudi v projekt z finančnim sektorjem, ko gre za preprečevanje plačila za dostop do otroške pornografije. To delo danes je v začetni fazi, vendar večina eh, finančnega sektorja že sodeluje z nami tudi eh, Forex, eh, potem Visa in nekateri drugi pomembni finančni dejavniki. Vsekakor je v zadnjem letu prišlo do precejšnjih uspehov. Imamo neke vrste dobro koalicijo za razreševanje tega problema plačevanja eh, dostopa do eh, spletnih strani, če bo prišlo ponovno do velikih težav. Ta, to sodelovanje je enostavno in poceni, pa tudi veliko ljudi ne potrebujete. Vendar to ni dovolj zato smo del Evropske finančne koalicije, o kateri vam je Gabriel Šo že nekaj povedala. Seveda se trudimo identificirati otroke, torej žrtve teh podob, ampak žal vas sprašujem danes, ali kdo ve, koliko milijonov otrok, ki, katerih podobe so na internetu, koliko mislite, da smo jih identificirali, kdo ve koliko? 1852. V Interpolu so identificirali samo toliko otrok. 1852 otrok na vsem svetu. In gotovo je bistveno več otrok, ki bi jih bilo treba tako identificirati in jim pomagati. Delo pri identificiranju žrtev je zelo zahtevno in zahteva mednarodno sodelovanje. Mi to pobudo parlamenta torej podpiramo, da bi imeli zavezojoče določbe v državah članicah. Države članice se potem ne bodo mogle več izgovarjati, da ne bodo se dejansko borile proti otroški pornografiji na internetu. S to direktivo bodo lahko tudi eh, organi pregona lažje delovali. Ne bo jim treba razlagati, zakaj sodelujejo pri eh, poskusih eh, reševanja tega problema. Za zakonodajo. Zakonodaja nam bo omogočila tudi uh, večje sodelovanje na mednarodni ravni, vendar Pri nas obstaja tveganje, da gre za storilce, ki bi jih morali preganjati tudi zaradi drugih kaznjevih dejanj. To je seveda zelo težko. Mislim, da moramo z ustrezno zakonodajo doseči bo uspešen boj proti otroški pornografiji. Treba je vedeti, da to gradivo ne moremo nikakor opravičevati. To ni povezano ne z avtorskimi pravicami, ne s svobodo izražanja mnenja, ne z ničemer drugim. Nemški mediji so pred nekaj leti eh, omenjali naše delo, ko gre za preprečevanje distribucije otroške pornografije. Takrat so me vprašali, ali je naše delo učinkovito ali ne. Rekel sem, žal ne. Zakaj? Zato, ker je samo malo držav po svetu, ki uporabljajo določeno tehnologijo za preprečevanje dostopa do interneta. Več jih je treba vključiti v te napore. To je tako kot vedro polno lukenj. Nam smet ni dovolj, da zamašite samo nekaj luken, da voda ne bo odtekala. Vse luknje je treba zamašiti. Kljub vsemu bomo nadaljevali z našim delom. Še bolj bomo poskušali preprečevati razširjanje tega materijala, kajti menimo, da če tega ne bomo naredili, bo a, tra, to trajalo še leta in leta. In sam bom to nadaljeval ne zaradi mene, ne zaradi vas, temveč zaradi naših otrok in ne pozabite nečesa. Bolje je vsaj nekaj storiti, kot ničesar narediti. Hvala. Hvala. Sedaj pa mislim, da lahko začnemo s drugim delom našega dela danes do povdne. Sedaj bo dobila besedo civilna družba oziroma organizacije civilne družbe, ki so tukaj zastopane. Potem pa bomo imeli vprašanja in odgovore, če boste imeli kakšno vprašanje. Vogliamo invitare. Eh, ci sono domande? Imate kakšno vprašanje? Ne. gospod Prons. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Hope je omenil glavne uporabnike in eh, ponudnike storitev. Sprašujem se naslednje, ali so to ljudje, ki so znani distributerjem materijala, ali so samo neprevidni ali pa so v nekaterih eh, okoliščinah čisto eh, nedolžni. Ni mi bilo čisto jasno, kaj ste rekli. Gospa Šo je govorila o registriranih eh, spol, storilcih spolnih kaznjivih dejanj, da, ki jim preprečujejo dostop do delovnih mest, kjer imajo stik z otroki. Dve vprašanje. Prvič, kaj se zgodi s temi, ki so na registru, ki poskušajo se zaposliti in jim s tem registrom preprečijo, ali v tem primeru tudi storijo kaznivo dejanje. Drugo vprašanje, naši registrirani storilci, ali jim preprečujete dostop tudi do interneta? Upam, da jim. Gospa von Weiler je omenila to, da storilci so veliko krat ljudje, ki jim otroci in starši zaupajo in staršem težko starši težko otrokom verjamejo, ko se pritožujejo. Sam poznam nekaj takšnih primerov, poznam pa tudi primere, ko starši verjamejo svojim otrokom. Dosti krat pa so partnerji storilci in eden od eh, partnerjev eh, ni so storilec, ker ne ve za dejanja drugega partnerja, ampak verjetno bi tukaj neke izobraževalne programe za starše potrebovali, da bi jim povedali, da ne smejo biti preveč sumljivi, sumničavi, oprostite, ampak da morajo biti pozorni na nekatere opozorilne znake. Morda bi redno lahko nekatere postopke izvajali, zlasti pa bi lahko pomagali tako otrokom. In končno, Morda bi bilo dobro preverjati tudi računalnike otrok. Torej, treba je ozavestiti javnost nasploh, pa tudi otroke vključiti v to. Ja, ne vem, če sem dobro razumel vaše vprašanje ali vedo storilci, da so, eh, da so ustavili oziroma da so naložili na internet eh, otroško pornografijo. Ja, seveda vedo, ampak jaz sem govoril o drugem. Ali ljudje, ki niso eh, želeli priti do teh podob, ali so to ljudje, ki so problematični? Ne, nisem spraševal tega. Ljudje, ki postavljajo te podobe na internet. Torej, imamo tiste, ki, a, imamo tiste, ki dajo to na internet, imamo pa tudi uh, ponudnike posameznih storitev. Torej, ali lahko ti ponudniki, recimo tisti, ki zagotavljajo samo neke storitve na internetu, uh, so. Uh, se ne zavedajo tega, da ponujajo tudi storitve, ki vključujejo pornografske podobe. Ne vem, verjetno nisem dovolj izobražen. Run... Lahko odgovorim. E, včasih ja, včasih ne. Če imate, naprimer, e, spletni hotel, Včasih ne veste točno, kaj se dogaja na eh, vaši spletni strani, ampak če vam nekdo pove, da se nalaga takšen material, potem pa postanete odgovorni, če nič ne naredite. Kar pomeni, da so eni enostavno nemarni, ker pač ne preverjajo, zakaj eh, njihove stranke uporabljajo njihovo eh, spletno stran. Ja, če pravite. Malomarni, eh, potem ja. Lahko še dopolnim. V Nemčiji so ponudniki ali providerji, tisti, ki ponujejo torej, eh, prostor na internetu, niso zavezani, da morajo eh, preverjati, ali gre za eh, material, ki je predmet kaznivega dejanja. Če to izvedo, morajo ukrepati. Če pa se o tem ničesar ne vedo, potem jim ni eh, treba ukrepati oziroma niso kazansko odgovorni. Vidim, da je to različno urejeno v različnih državah. Obstajajo seveda tudi provajderji oziroma ponudniki, ki so neke vrste črne ovce, ki vedo, kaj ponujajo preko eh, njihovih eh, strežnikov. Obstajajo pa tudi nedolžni provajderji oziroma ponudniki, ki ne vedo, kaj se dogaja. Hvala. Če drugih eh, vprašanj ni, bomo šli naprej. In sicer naslednji del. Sedaj bomo poslušali gospo uh, eh, Dajano Sutton, Petra Robinsa, Joe McNamija. Ne, ga ni. John Carr.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 Okay. And here is Ms. Mrs. Di Paoli instead of Mr. Neri. Di Paoli. Paoli. Okay. Allora, iniziamo questa... No, pa bomo začeli s tem drugim delom. In sicer za Diano Sutton, ona predstavlja organizacijo NCPCC iz Združenega kraljestva. Prosim, lepo. Najlepša hvala, gospa podpredsedujoča, da ste NSPCC dali to pomembno priložnost, da tudi mi povemo, zakaj menimo, da je ta predlog pomemben korak k boljši zaščiti otrok v EU. Eh, e Naša uh, družba je nevladna organizacija, najpomembnejša na tem področju v Združenih uh, v Združenem kraljestvu. Že več kot sto let se ukvarjamo z vprašanji zaščite otrok in eh, sodelujemo tudi s partnerskimi organizacijami. Eh, nekatere od teh organizacij so danes tukaj in skušamo združiti naše izkušnje na področju zlorabe otrok v 20 EU državah. Zakaj je zakonodaja na ravni EU pomembna? mi priznavamo na nacionalni ravni, da je veliko, veliko zlorabe otrok, eh, kot je naprimer eh, tveganja povezanja z potovanji in pa eh, spreminjajoči se svet. Torej, te, te stvari so evropske in same vlade se več ne morejo s tem soočati. In zato pozdravljamo predlog za evropsko direktivo Evropski parlament se bo kmalo začel pogajati o direktivi in zato bi želil, želeli opozoriti Evropski parlament na to, da imajo EU e, e in države članice veliko obveznosti po mednarodni zakonodaji, da zagotovijo ostrezno zaščito in varstvo otrok. Vse EU države članice so ratificirale eh, konvencijo o pravicah otrok, ki zagotavlja tako zaščito člen 3 pogodbe in člen 24 pogodbe eh, ter listine o temeljnih pravicah tudi eh, zagotavljata obveznost držav članic za zaščito otrok. Zakaj je ta direktiva pomembna? Osnutek direktive zapolnjuje določene vrzeli v trenutni zakonodaji EU. Okvirni sklep iz leta 2003 o boju proti spolne zlorabi otrok je bil koristen prvi korak za izboljšanje čezmejnega sodelovanja pri eh, varovanju otrok pred seksualno zlorabo in izkoriščanjem. Eh, kot pa pišejo poročilo o prenosu tega sklipe, Ta sklep se eno vsebuje veliko vrzeli, ravno tako ni čisto v skladu s tem, kaj se je vmes zgodilo v internetnem okolju. Otroci sedaj Eh, uporabljajo internet v dosti večji meri, to povečuje nevarnosti. Poleg teg, eh, tega moramo vključiti eh, poleg kazni tudi preventivne okrepe. Novi člen 17 do 19 v okvirnem sklepu morata v tej luči biti izboljšala. Nekateri moji kolegi bodo govorili o teh vidikih več, sama pa se želimo sredotočiti na ključne preventivne okrepe, kako pre, eh, začititi otroke pred znanimi eh, storilci. To je v skladu s členom 10. Vemo, da so evidence, kazenske evidence sedaj tudi predmet izmenjave med državami članicami, vendar pa je treba iti še dlje in je treba eh, zavezati delodajalce, eh, ki, eh, dela, delodajalce, ki zaposlujejo ljudi, ki bi lahko bili stikov z otroki, da preverijo njihovo zgodovino. To se nam zdi pomembno. Storilci se lahko zelo potrudijo, da bi prišli v stik z otroki, recimo izberejo tako zaposlitev, ki jim to omogoča. E, študija Združenih narodov iz leta 2006 ugotavlja, da e, so e, družinski člani in druge, ki so blizu otroka, često storilci tudi kaznjivih dejanj, spolne zlorabe. Med te ljudi spadajo delodajalci, učitelji in podobno kako preprečiti storilcem dostop do otrok. To vprašanje se samo v majhni meri obravnava v okvirnem sklepu iz leta 2003. Po tem eh, sklepu nimajo delodajalci nobene obveznosti, da predhodno preverijo prosilca za zaposlovitev oziroma da izmenjajo podatke. Ta, vendar pa je takšna določba bistvena kajti te lojemalci, ki so, že, eh, ki so že bili obsojeni za spolno zlorabo nad otroki, ne smejo več imeti možnosti zaposlitve za otroki. Pomembno je, da so te, ta preverjanja enaka in pomembno je, da se to vprašanje uredi na EU. Vendar pa eh, eh, delodajalci se sedaj soočajo z velikim bremenom, saj morajo preverjati uh, več držav oziroma mora, eh, v primeru človeka, ki je prišel drugje, morajo preverjati tudi, če je bil obsojen tam. In zato potrebujemo evropsko rešitev. Recimo, če si pogledamo številke iz Združenega kraljestva iz maja 2004, ti kaže, da 17 eh, tisoč je prišlo, 17 tisoč ljudi je prišlo iz novih članic in veliko se jih je prijavilo tudi za delo z otroki oziroma ranljivimi skupinami. Leta 2004 se je zgodil primer Michaela Fornireja. In uh, vidite, kaj se zgodi, to, uh, eh, to je Michel Fornire, pardon. Uh, To je bil uh, eh, francos, ki je bil že večkrat obsojen za kaz, te vrste kaznjivih dejanj, potem je šel v Belgijo, belgijski organi niso vedeli, da je že bil obsojen in so mu omogočili delo v šoli in potem je to izkoristil za to, da je še naprej zlorabljal otroke. Leta 2007 je NSPCC pripravil poročilo, s katerim bi preprečili otroke pred spolno uh, zlorabo otrok. Ugotovili smo, da tisti ljudje, ki so bili obsojeni za seksualna kazniva dejanja, vedno ve, bolj potujejo v druge države. To, kar vemo sedaj o obnašanju eh, teh storilcev, kaže, da obsojeni storilci skušajo eh, ugotoviti, kakšne so razlike v de, zakonodajah med državami in te razlike izkoriščiti, tako da bodo lahko ponovno eh, spolno zlorabljali otroke. V nekaterih državah članicah je lažje dobiti eh, delo eh, kot pa v drugih. In zato je sodelovanje med državami članicami tisto, ki je tu bistvenega pomena, tako da eh, obsojeni storilci ne bodo več mogli dobiti zaposlitev eh, na delovnih mestih, kjer so lahko v stiku z otroki. De države članice bi morale začeti ukrepati sedaj na poslavi tega, kar že vemo, kako minimizirati tveganja za otroka. Eh, do sedaj smo razpravljali o več pobudah na tem področju in uh, to je uh, ustrezna podlaga za nadaljne sodelovanje, ampak še vedno pa ne moremo preprečiti, da neprimerni ljudje dobijo zaposlitev. In zato potrebujemo nove sisteme, eh, ki bodo omogočali eh, državam izmenjavati kazenske eh, evidence. Delodajalci morajo ugotoviti, kako sploh priti dosto, eh, dobiti dostop do kazenskih evidenc. Včasih je to težko, v nekaterih državah nočejo dati takih informacij ko pa se informacije dobijo, jo je pa včasih težko uporabiti, zato ker je mogoče ta informacija napisala v drugem jeziku oziroma v eh, pravnem jeziku, kar je težko uporabljati, potem včasih delodajalec tega ne zna prav razumeti in uporabljati. In ravno tako eh, to pomeni, da eh, so določene omejitve v zvezi s podatki. Po Evropski uniji zato potrebujemo en, enako pravno definicijo. Trenutno se te definicije kaznskih eh, oziroma pardon, kaznjivih dejanj razlikujejo med državami članicami. Delodajalci nimajo vedno ustreznega znanja, da bi lahko analizirali informacije in da bi lahko razumeli, kakšno tveganje, kakšno nevarnost predstavljajo eh, spolni storilci za otroke in zato ne morejo postaviti ustreznih obramnih mehanizmov. Kot podlaga za čezmejno sodelovanje je pomembno, da imajo države članice take sisteme, ki jim bodo omogočali uporabljati kazenske evidence, tako da bodo zagotovili, da eh, obsojeni storilci ne bodo več dobili dela, kjer bodo stiko z otroki in zato eh, je pomembno, da med tem sodelujejo. Člen 10 eh, prinaša obveznost za države članice, da izmenjajo Eh, kazenske eh, evidence, kadar je to zahtevalo, vendar pa ni nobene obveznosti, da se preveri, eh, ali je oseba že delala z otroci ali ne. Trenutno vemo, kakšne razprave potekajo. Nekateri so proti določenim vidikom te direktive, ampak dovolite mi, da na hitro o teh vidikih spregovorim, čeprav bodo o tem govorili bolj podrobno tudi drugi člani tega panela. Najprej, definicija eh, koncepta otrok. Eh, izraz otrok je že jasno definiran, recimo v eh, členu dve eh, konvencije o pravicah otroka, potem imamo tudi eh, definicijo otroka v konvenciji sveta, Evro, eh, sveta Evrope. Zelo eh, pomembno je, da ne eh, mešamo definicije otroka z definicijo eh, eh starosti pristanka. potem je treba definirati tudi, eh, kaj je to slika eh, zlora, spolne zlorabe otroke. Kaj ti? Vsak otrok je še dodatno eh, prizadet, če ve, da se je slika njegovega golega telesa večkrat pojavljala na internetu. Spletne strani bi bilo treba zbrisati ne pa samo blokirani. Vendar pa je to treba delati hitreje kot sedaj. In zato podpiramo eh, ukrepe, ki jih predvideva direktiva v tem. Eh, Torej, začasno blokiranje, ampak končni cilj mora biti brijanje. Potem člen šest, kriminalizacija online groominga. Mi imamo zakonodajo od leta 2003. Eh, ta eh, zakonodaja je izboljšala zavedanje med mladimi in otroci. Upamo, da bo Evropski parlament pokazal, da je vodilni in da bo zagotovil, da se sprejme ambiciozna direktiva. Eh, Hvala. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Robinsu, ki predstavlja Internet Watch Foundation. Izvolite. Uh, Dobro jutro. Danes so me povabili, da bi spregovoril o britanskih izkušnjah z brisanjem in blokiranjem dostopa. Moja organizacija uh, to, skrbi za to v Združenem kraljestvu, prav tako imamo seznam takšnih strani za otroškim pornografijo in to potem posredujemo drugim organizacijam po svetu za to, da lahko blokirajo oziroma brišajo uh, Eh, takšne strani. Mi s tem želimo preprečiti razpečevanje materijala za otroško pornografijo. S tem dopolnjujemo delo pravosodnih organov in ostalih, ki želijo zaščititi otroke pred zlorabo in ki želijo uh, preganjati storilce. Seveda vedno prihaja do določenih časovnih zam zamud pri tem delu. Ali obstajajo dokazi, da blokiranje strani dela, mi svoj pristop imenujemo notice and take down, torej da opazimo stran in jo črtamo. Pred leti smo imeli več kot 50 tisoč takšnih um, strani, eno, stran, en, eno leto kasneje pa so naši partnerji poskrbeli za to, da se je ta seznam zmanjšal na 800 Eh, pogledov takšne strani na dan. Danes do povdne pa smo imeli 400 strani oziroma spletnih strani s podobami spolne zlorabe otrok. In na tem seznamu je bilo le nekaj strani, ki so dlje kot en mesec na spletu. Skratka, naš pristop že počasi ima nek učinek. Internet Watch Foundation je organ, ki ga deloma uh, financira EU, pa tudi internetna uh, industrija, tudi ponudniki internetnih storitev, telekomunikacijski operaterji in tako naprej. Sodelujemo z drugimi organizacijami na mednarodni ravni, zato da bi spodbudili globalni odziv na to težavo od leta 96 smo obravnavali več kot 38 eh, tisoč poročil in ugotavljali, kakšne so, kakšne so trendi in kakšne so, kaj se dogaja s trendmi. Narava, število in dobičkonosnost takšnih podob seveda pomeni, da prihaja do velikih spekulacij. No, to je sicer manjši odstotek spletnih vsebin, vendar je to še vedno veliki ziv. Tu gre za okolje, kjer se stvari hitro spreminjajo. Imamo pravka starilci, ki preproizvajajo, razdeljujejo takšne materijale, njihove strategije so, se zelo spreminjajo, so zelo oportunistični in vedno bolj izkoriščajo zakonite internetne uh, storitve in uporabljajo e, zaštojno oziroma poceni internetne e, platforme za to, da lahko razpečuje svoj material. Obstajajo med seboj povezane mreže o mreži za trženje takšnih podob in to se vse zelo hitro giba po svetu in spreminja strežnike. In to so sistemi, ki pospešujejo in zapletajo te zadeve, zato da otežijo delo preiskovalcem. Kar zadeva distribucijo, so eh, strategije za boje proti temu hitro zastarele in težko napovemo, kakšni so trendi za prihodnost. Nacionalne policije imajo omejene sredstva za dolgotrajne preiskave na svetovni ravni, ki vključujejo več pristojnosti, več držav, več kontinentov. Zato je zelo pomembno, da smo vsi vključeni v delo, da bi internet postal dejansko varen. Imamo več strategij in taktik s katerimi smo nekaj dosegli. S tem se je zmanjšala dostopnost takšnih vsebin. Vendar pa ni nekega mednarodnega sporazuma glede taktike boja proti temu. Nekatere države recimo nimajo nobenega sistema za hitro odstranjevanje takšnih vsebin. Poleg tega imamo še naprej razpravo v odločenih državah, kaj moramo brisati in kdo ima pravico do tega, da obvesti neko podjetje na odstrani določene osebine. In torej, kako naj se takšna stran črta? Idealno bi bilo tako, če bi imeli nekašen uh, eh, svetovni kazenski pregon uh, otroške pornografije na spletu. Vsaj uh, Trendi se zelo hitro spreminjajo in um, tradicionalni ukrepi niso dovolj. Seveda obstaja široko strinjanje, da moramo otroke zaščititi in da moramo storilce kaznovati, pa imamo veliko različnih pristopov in ravno to je tudi izziv. In najhuje to, da vsebina ostaja na spletu, medtem ko preiskava poteka. Potem uh, blokiranje omrežij. Temu smo se svečali zato, da bi blokirali dostop do takšnih vsebin. To poteka že od 2004 in več podjetij v Združenem kraljestvu pa tudi po svetu sodeluje pri tem, tudi recimo druga podjetja, eh, eh, mobilni operater in tako naprej pri nas pokrivamo, uh, uh, pri nas je večina široko dostopnega interneta uh, nudena strani podjetij, ki upoštevajo naš seznam. Torej, ko pa vidimo, da neka spletna stran je na strežniku tujini, potem to uh, posredujemo našim partnerjem v tej državi, zato da lahko na nacionalni strani preganjajo takšno stran. Podobe, ki jih ocenjujejo, in to počnemo v skladu z britansko zakonodajo, potem te uh, podobe kategoriziramo uh, na osnovi smernic, ki so jih postavili sodniki. Uh, eh, dostop, uh, blokiranje dostopa je nekaj zelo odgovornega in imamo neodvisni odbor, ki, nadzor, ki nadzira postopke in, post, in izvajanje tega. Tu sodeluje tudi predstavniki industrije, eh, posebej usposobljeni policisti in zelo strno jasno se držimo zakonodajnega okvira. Torej, Eh, tudi te sezname, ki jih oblikujemo, vedno znova pregledujemo in pri tem sodelujejo neodvisni strokovnjaki. Naša organizacija preizkuje le eh, kazensko osebino, mi ne počnemo nič drugega, mi torej do, dopolnjujemo delo policije in eh, veliko krat gre tudi za poročila o dogajanju zunaj meja Združenega kraljestva. Ne dobivamo denarja od britanske vlade in torej ne dobivamo denarja, ki je namenjen za policijo. In večina policij eh, v Združenem kraljestvu ima povezavo na našo stran, zato da lahko uporabniki poročajo o takšnih straneh. Eh, Veliko krat so spletne strani za otroško pornografijo na zakonitih spletnih straneh. In če bi popolnoma blokirali te strani, potem bi lahko tudi posebne dolžne strani zginile iz interneta. Torej, uh, spletne strani za otroško pornografijo se zelo hitro premikajo po svetovnem spletu in moramo torej zelo slediti temu, kaj se dogaja, da ne bi blokirali eh, neki strani, ki tako ali tako ne obstajajo več. Zato vse se znajo, moramo vedno znova posodabljati. Blokiranje moramo izvajati na transparenten način in v interesu širše zaščite javnosti. Javnost mora vedeti, kaj se blokira in kako se blokira in mislim, da moramo dati jasne informacije Eh, potrošniku, ko se mu recimo dostop do neke strani zavrne. Moramo imeti tudi možnost pritožbe, zato da se vsakdo lahko pritoži, če je eh, bila njegova zakonita vsebina predstavljena na ta negativen seznam. Lahko bi prišlo tudi do zlorab. In sicer tako, da bi uh, s, zato so potrebne varovalke, zato da bomo zagotovili, da ne prihaja do nobenih zlorab blokiranja spletnih strani. Blokiranje spletnih strani se mora odnašati le na to. Že šest let uh, si zato prizadevamo v Združenem kraljestvu. Kar zadeva uh, eh, spletnih strani ki vsebuje otroško pornografijo, je pomembno, da so naši ukrepi sorazmerni in da upoštevamo ravnoteže med svobodo govora in zaščito otrok. Nikomor ne smemo dati dostopa do uh, otroške pornografije. To blokiranje je torej lahko koristen dodaten ukrep uh, v boju proti otroški pornografiji to, da imamo seznam podjetij, še ne pomeni, da se ta seznam dejansko uporablja. Ne vemo, ali se dejansko ta seznam posodablja in ali dejansko kakorkoli koristi. Zato potrebujemo neke metode za preverjanje uporabnosti seznamov. Torej, po združenem glasu se za to močno prizadevamo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Joe McNamee. On je predstavnik European Digital Rights organizacije, prosim. Hvala. Hvala za to, da ste mi omogočili nagovoriti vaš odbor o tako pomembnih vprašanjih. Moja organizacija, naj na kratko predstavim, European Digital Rights, to je združenje 27 različnih organizacij, ki se Eh, borijo za civilne oziroma državljanske pravice v zvezi z internetom iz 16 eh, držav, od leta 1995 pa že delam na področju interneta. Samo o enem vidiku te pomembne direktive bi govoril, gre za blokiranje dostopa do internet, kajti to je tisto, s čime se mi ukvarjamo. Želel bi podariti, zato da se ne bi napak razumeli, še naslednje. To je samo del zelo obširne direktive in moja kritika enega člena ne pomeni kritika celotne direktive, o kateri so kolegi eh, tukaj na podiju že povedali, da je pomembna. O štirih stvarih bom govoril. 15 točk imam, ampak 10 minut imam, torej bom samo štiri omenil. Najprej. Blokiranje po, do, eh, pomeni, ostanejo te eh, podobe na eh, internetu. Blokiranje zmanjšuje sicer tveganje za otroke in družbo, vendar ne vemo še natančno zaradi pomankanja analiz, kakšni so rezultati in končno komisija je obljubila, da bo blokir, da obljuba komisije, da bo blokirala te internetne strani, je ostala neizpolnjena. Najprej, kaj je blokiranje? to je splošni izraz, ki se nanaša na različne stvari. Internet Watch Foundation razume blocking oziroma blokiranje drugače, kako recimo švedske oblasti. Gre za nasplošno rečeno dve vrsti blokiranja. Prva je, se nanaša na to, da eh, ponudniki storitev eh, blokirajo dostop do nekaterih storitev na internetu. Vendar tukaj tehnološke rešitve še vedno niso ustrezne. Zlasti je tukaj uh, izpostavljen potrošnik uh, temu, da njegove osebne podatke nekdo uh, eh, m, ukrade, če hočete. Ta tehnologija je samo omenjena, omenjena na zasebne komunikacije, kjer poskušamo identificirati sumljiv material, ampak uh, tukaj gre samo za uh, uporabljanje šifer in gesel. Po mesecih razprav še vedno nimamo dokazov o tem, kakšna je vrsta blokiranja, ki ga pričakuje komisija. In ko bo enkrat direktiva začela veljati, komisija ne bo imela nobenega nadzora nad tem, katero tehnologijo bodo uporabljale države članice. Kot primerno. Torej blokiranje ne deluje, kajti deblokiranje je možno, potem eh, te podobe ostanejo na internetu. Ljudje uporabljajo celo vrsto tehnologij za zaščito zasebnosti, ki jih podpira komisija, vendar se to da mm, na več načinov zaobiti. Blokiranje pa pomeni tudi, da ostanejo podobe eh, zlorabe otrok še vedno na internetu. In kot je gospod Selström povedal, gre tudi za blo, uh, eh, ne uh, možnost blokiranja internetnih strani v tujini. Zato torej z blokiranjem ne moremo namerni dostop preprečiti, pa tudi ne moremo preprečiti na ključni, ampak to ni tako velik problem. Malo, bes, malo ljudi eh, v, od ne vem koliko milja, milijonov uporabnikov interneta poroča eh, vsako leto o tem, da so nenamerno prišli na pornografske strani. Ampak tudi, če nekaj blokiramo, se to lahko preseli v drug, na drug strežnik ali v drugo državo. Torej, to ni ustrezna tehnologija. Drugič, dejanska tveganja za zaščito otrok in za zaščito družbe. Več tveganje pri blokiranju povezanih. Za družbo, za zaščito otrok, pa tudi za mednarodno verodostojnost Evropske unije. Imamo ljudi, ki se pripravljajo na najslabši scenarij. Večina takšnih strani, na katerih so takšne podobe, eh, prihaja iz naših glavnih trgovinskih partnerjev, tistih držav, ki so torej naši partnerji. In ko se Evropska unija pogaja za mednarodne trgovinske eh, sporazume, naredi bistveno več, kakor na področju preprečevanja eh, dostopa do otroške pornografije. V svoji oceni vpliva je komisija sicer ugotovila, da je potrebna ta direktiva in pravi, da ne moremo Ehm, zaupati državam članicam, da, da bodo konvencijo sveta Evrope hitro začele izvajati. V teh okoliščinah je najslabše sprejeti ukrep, ki določa oziroma omogoča državam članicam, da se skrivajo za m, samo površnimi ukrepi. Vsi vemo, da bo priska za bolj učinkovite ukrepe, vendar žal ne povsoti ne enako, kar pomeni, da se bodo sredstva izgubila za druge ukrepe. Tudi druga področja so tista, kjer blokiranje ne deluje. Nekatere države članice, naprimer, že uporabljajo blokiranje pri uh, igrah na srečo in podobnih zadevah. Tudi tehnologija postaja vse bolj zapletena in stroški, ki so povezani z njo, vse večji. Blokiranje bo ogrozilo eh, verodostojnost Evropske unije, ki se sicer na mednarodni ravni zauzema za svobodo informiranja. Kako bomo to svobodo lahko zahtevali, če bomo imeli čez nekaj let zelo zapleteno infrastrukturo, ki naprimer preprečuje monopole organizatorjev igr na srečo. Obstajajo tudi stroški povezani z določenjem prednostnih nalog, določenih pristopov in enostavno tukaj komisija ni v oceno vplivov upoštevali tega tveganja pri blokiranju so prevelika, ne smemo se eh, zanesti, da bodo države članice uporabili ustrezno tehnologijo. Potrebujemo mednarodne ukrepe, ki ne bodo simbolični ukrepi. Ta predlog direktive prinaša velika tveganja tako za družbo kot eh, celoto in za, na področju zaščite otrok. Tretje področje priprave, ki jih je opravila komisija pri tem. Komisija je opravila oceno vplivov, zato da bi izboljšala koherentnost eh, postopka in da bi prišli do ustreznega regulativnega okolja. Vendar tukaj potrebujemo več kakovosti, koherentnosti, učinkovitosti in tako naprej. Ampak kako učinkovita in uspešna želi biti komisija res v tem primeru? Predlaga blokiranje, ne da bi uh, predlagala oceno vplivov tam, kjer že imajo nekatere države uh, svoje izkušnje. In kako, če ne bo upoštevala, kakšna mora biti sorazmernost vplivov? Če ne vemo, zakaj ti spletne strani ostanejo na internetu, potem nismo ničesar dosegli. Nemška organizacija AK Cenzur je opravila analizo v zvezi s tem. Komisija tudi ni ocenila uh, vse manjšega pomena blokiranja, zlasti ko gre za, uh, ko to primerjamo z vse večjim številom materijala, ko gre za otroško pornografijo. Torej, blokiranje po eni strani je vse manj relevantno, tega te gradiva pa je vedno več. Cilj za blokiranje postaja vse manjši, če ne bomo upravili ocene in vedeli, kje je meja sorazmernosti teh ukrepov. Komisija ni tudi jasna o tem, kakšni so nameni teh eh, blo ukrepov blokiranja. Za slučajni dostop, namerni dostop ali ne vem kaj drugega. Tudi tehnične omejitve blokiranja ne upošteva komisija. Eno od uh, Eh, strokovnih poročil v zadnjem času pravi, da zna biti eh, vse to, kar predlaga komisija naenkrat v neskladu, neskladju z konvencijo o človekovih pravicah Evropske, eh, sveta Evrope. Komisija tudi ni upoštevala subsidijarnosti. To so vse napake, ki jih je naredila komisija in to ima velike posledice in te nevarnosti zaradi teh posledic so realne. Tako kot mnogi med vami, tudi lobi, ki se zauzema za zaščito intelektualne lasnine na Danskem, zahteva blokiranje nekaterih eh, spletnih strani. Če ne upoštevamo sorazmernosti, posledic, učinkovitosti in uspešnosti, blokiranje ne bo uh, uspešno hacking, leaking in tako naprej eh, je nekaj, kar pomeni samo, da se eh, na določenih straneh zmanjša ta nevarnost, vse skupaj pa se premakne na druge strani. Tudi kršitve temeljnih človekovih pravic ne smemo tukaj uporabljati kar lahkotno kot izgovor. Še vedno pa bo tisto, kar predlaga komisija, nekaj, kar bo zelo težko izvedeti vajati. Države članice so, imajo svoje različne izkušnje, vendar eh, komisija z tem predlogom ne bo jih prisilila k ukrepaju. Praktična vrednost bo torej majhna. Blokiranje so uporabljali za uh, preprečevanje monopolov na področju iger na srečo, vendar komisija meni, da bo tako uspešna tudi na tem področju, kar pa avtomatično ne velja. Torej obljubo svojo na tem področju je komisija že prekršila. In lepo bi bilo, če bi komisija lahko rekla, tukaj gre samo za zaščito otrok, vendar obstaja cela vrsta drugih eh, projektov svet je sprejel dokument, v katerem podpira uporabo blokiranja za boj proti monopolom. Države članice, kot so Bolgarija, Francija, Litva in nekatere druge, sedaj poskušajo to tudi u, u, izvajati. Ampak Tudi tukaj obljuba komisije ni bila e, uresničena. Ne obljuba komisije, ne sveta, ne držav članic. Ob koncu naj rečem naslednje. Pozivam komisijo oziroma odbor, da resno pravčite to besedilo, da bo to besedilo takšno, ki e, spoštuje subsidijarnost, vladavino prava in e, dobre dosežke nekaterih držav članic ta direktiva mora prisiliti države članice, da ukrepajo glede dejanskih kaznjevih dejanj in blokiranje bi moralo biti izključeno iz tega predloga direktive. To, kar potrebujemo, je jasna zaveza držav članic, da bodo na koncu le naredile to, kar so uh, sprejele v celi vrsti dokumentov v Štokholmski konvenciji, v globalni zavezi iz Jokohame, konvencijo o zaščiti človekovih pravic eh, sveta Evrope in tako naprej in tako dalje. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo Kristjani De Paoli, ki zastopa organizacijo Save the Children. vorrei ringraziare a nome del gruppo europeo v imenu evropske skupine organizacije Save the Children bi se že lela zahvaliti vašemu odboru zato, da ste nas povabili, da povemo, kakšne je naše mnenje v zvezi z predlogom direktive Evropskega parlamenta o boju proti pornografiji, otroški pornografiji in zlorabi otrok. Leta 1919 je nastala naša organizacija, danes je v celi vrsti držav s 120 eh, organizacijami. Pozdravljamo vse napore Evropske unije za to, da bi izboljšali zakonodajo in se bolj učinkovito soočili z zlorabo otrok in eh, otroško pornografijo. Vendar Evropska unija mora zagotoviti, da bi učinkovite ukrepe in čim više standarde zaščite uveljavili v Evropski uniji, da bi lahko identificirali žrtve, ugotovili, kakšne so kršitve njihovih pravic in jih zaščitili ustrezno. Vsi okrepi morajo biti zasnovani na konvenciji Združenih narodov o pravicah otrok in na načelu najboljšega interesa otrok, to je člen 3 te konvencije. Ker zadeva predlagano direktivo kot celoto, naša organizacija skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami, ki so tukaj predstavljene, že dela na konkretnih predlogih nekaj mesecev. Predlagali bomo izmenjave, izboljšave in spremembe v tem besedilu, zlasti v nekaterih členih. Ker je čas omejen, se bom omenil, omejila samo na nekatere člene, zlasti tiste, ki se nanašajo na zaščito, skrb in podporo otroškim žrtvam. Izkušen, izkušnje namreč kažejo, kot smo danes dopovdne že slišali, da je velika večina otrok bili zlorabljeni, takšnih, ki še vedno v o, dobi odrasli, odraslosti molčijo o teh zlorabah. Ne bom šla v predrobnosti, ampak Zloraba otrok je nekaj, s čimer marsikdaj ljudje manipulirajo in storilci prisilijo otroke, da molčijo. Zlasti so, kadar so ti storilci nekdo, ki je blizu otrokom, otroci uh, se čutijo sramočene in uh, na ta način ostanejo tiho o tem. Države članice morajo zato sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito otrok. Mi pozdravljamo dejstvo, da ta predlog tudi vsebuje nekatere od teh eh, premislekov. Zlasti člen 15. Zdi se nam, da je pomembno, da sprememo ukrepe, ki spodbujajo tiste, ki delajo z otroki, da poročajo vse sumljive primere zlorabe otrok. Gre za ljudi, ki jih je treba dodatno usposobiti, ki jim je treba dati ustrezne metode, zato da bodo eh, lažje prepoznavali primere zlorabe otrok. Pozdravljamo ukrepe, ki so predvideni v členu 15 in ki so namenjeni bolj učinkovitim preiskavam. Vendar pa menimo, da preiskave spolne zlorabe otrok morajo postati prednostna naloga, prioriteta in vedno moramo uh, imeti pred očmi načelo, kaj je v najboljšem interesu zadevnega otroka. Če govorimo o spolnih zlorabah otrok, priporočamo, da države članice povečajo sodelovanje in usklajevanje svojega dela, pa tudi ne samo med seboj, temveč tudi z mednarodnimi organi, ko gre za uh, preiskave. Recimo prikrite operacije policijskih organov so tudi ena od možnosti. Malo otrok, ki jih zlorabljajo za proizvodnjo pornografskega materijala, identificirajo v praksi. Kot je nekdo prej rekel, podobe se, eh, se ohranjajo na internetu in so lahko eh, dokazno gradivo. Naša organizacija že leta in leta ozavešča vse prizadete o tem. Člen 14.4 določa, da morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe, da bi uh, preiskovalnim organom in službam zagotovili identifikacijo otrok. Morajo jim omogočiti tudi ustrezne finančne in človeške vire v ta namen. To je nujno narediti, kajti gre za zelo zahtevne preiskave. Člen 14.4 in člen 6 se nanašata na kaznivo dejanje groominga, torej vzpostavitve stikov z otroki zaradi namena eh, pridobitve pornografskih podob leteh. Tukaj je našteto cela vrsta eh, tehnologij, ki se tukaj uporablja. Člen šest govori o otrocih, ki eh, so premladi, da bi lahko eh, dali svoje soglasje za določeno dejanje. Torej, to so otroci oziroma mladostniki do 18. leta starosti. Vendar nisem, zdi se nam, da bi to, kar je tukaj zapisano kot starost za dajanje soglasja, bilo treba izbrisati. Naša organizacija predlaga, da bi v tem predlogu direktive več bilo govora tudi o uh, zaščiti in skrbi za takšne otroke. Posebne zaščitne otroke uh, oziroma ukrepe bi potrebovali za otroke. Pozdravljamo to, da so tukaj vključeni nekateri ukrepi za zaščito otrok, vendar člena 18 in 19 upam, da se bosta preoblikovala na podlagi naše razprave. Potrebni so namreč konkretni ukrepi, da bodo uh, prišlo do razvoja nacionalnih strategij in sistemov za podporo in zaš, uh, žrtvam in zaščito otrok. Tudi multidisciplinarni pristop je tukaj potreben in večje sodelovanje in koordinacija mora biti uh, Eh, dosežena za sodelovanje med različnimi organi, pravosodnimi organi, socialnimi službami, organi pregona in tako naprej. In veseli smo, ker ste tukaj eh, predvideli tudi ukrepe za zaščito otrok v fazi preiskave. Cilj vsega mora biti, da zmanjšamo traumatiziranost otrok, ne pa da jo še povečamo v fazi preiskave. Interes otroka mora torej vedno biti v ospredju vseh ukrepov. Vsi, ki pridejo v stik z otroki, morajo biti ustrezno usposobljeni, morajo vedeti, katere so pravice otroka. In ti ukrepi, o katerih sem govorila, so vključeni v Konvencijo sveta Evrope. Zato naša organizacija poziva člane eh, vašega odbora, da tudi te ukrepe posred, eh, upoštevate, ko boste razpravljali o tej direktivi. Hvala. Sedaj bomo povabili sem in dali besedo Francisu Jacobsonu, Theo Nordnu in uh, profesora Judarejsu. Dobro, takoj dajem besedo Siru Francisu Jacobsu, ki je predsednik organizacije Missing Children Europe. Opravičujem se, ker bom verjetno ponovno kasneje morala oditi za nekaj trenutkov. Gospa predsedujoča, v veliko čas mi je, da lahko govorim pred to dvorano. Po mnogih letih kot eh, generalni pravobranilec na Evropskem sodišču, kjer sem se ukvarjal z mnogimi vidiki evropske zakonodaje, sem potem imel to čas, da sem postal predsednik Mission Children Europe. To je eh, federacija oziroma eh, zveza na evropski ravni za eh, pogrešane otroke in za zlorabljene otroke. Eh, Trenutno imamo 24 takih organizacij v 16 državah članicah, pa tudi v Švici. Imamo veliko izkušenj z vsemi temi vprašanji spolne zlorabe otrok. Ravno tako smo aktivno sodelovali v European Financial Coalition. O tej koaliciji so govorili že mnogi govorci pred mano naši nacionalni organi se aktivno ukvarjajo in to v prvih vrstah s temi vprašanji in mi jim skušamo pomagati na ravni Evropske unije, tako da se laže soočajo s čezmejnimi problemi, kajti teh problemov čezmejne narave je vedno več, saj meje izginjajo. Ravno tako skušamo predstavljati naše skupne interese pred Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Z našimi organi smo se posvetovali o glavnih vprašanjih v zvezi s tem posvetovanjem. In čeprav deležniki niso povsem soglasni, lahko vseeno menim, eh, da eh, govorimo z enim evropskim glasom. Močno pozdravljamo predlagano direktivo, ki naj bi nadomestila, okvirni sklep, o katerem smo se tudi posvetovali. Pozdravljamo pomembno novo vlogo Evropskega parlamenta v zakonodajnem procesu, eh, ki ga prinaša Lizbonska pogodba. Ravno tako zelo pozdravljamo to priložnost, da lahko podamo svoje komentarje. V času, ki ga imam na razpolago, se želimo sredotočiti samo na nekaj vidikov. Glavna vprašanja so seveda eh, pravne narave, najpomembnejša so pa načelna. Eh, ne bom govoril o tistih stvarih, kjer se strinjamo zaradi pomankanja časa, ampak sem osredotočil na tista področja, ki jih drugi niso toliko povdarjali. In govoril bom tudi o tistih področjih, kjer se naša mnenja razlikujejo, mnenja nevladnih organizacij. Najprej želim eh, povdariti to, kar je tudi eh, povdarila komisija v obrazložitvenem memorandumu, da je izjemno pomembno, da tako svet kot Evropski parlament delujeta kot sozakonodajalca v tem eh, procesu in da imamo vsi pred očmi v prvi vrsti interese otroka. Ta to načelo je, je eh, napisano v drugem odstavku 24. člena in delno eh, bom prebral ta člen. Prvič, otroki bodo imeli pravico do take zaščite in eh, varovanja, kot je potrebno za njihovo dobrobit. Drugič, v vseh ukrepih, ki so povezani z otroci ali se strani javnih organov ali zasebnih, je treba spoštovati v prvi vrsti eh, najbolj, eh, najpomembnejše interese otroka. Eh, Evropsko sodišče za človekove pravice je zelo nedvoumno formuliralo pravilo, da je varovanje pravic nekaj, kar ni omejeno na negativno načelo ne eh, poseganja, ampak vključuje tudi, citiram, pozitivno obveznost, obveznost kriminalizirati eh, kazniva dejanja proti osebi, vključno z naklepi. In eh, Dodaja se, spolna zloraba je brez vsakršnega dvoma takšno dejanje, ki eh, negativno vpliva na žrtve in otroci in druge žrtve imajo pravico do državne zaščite pred takimi eh, načini poseganja eh, v bistvene vidike njihovega zasebnega življenja. To je zadeva KU proti Finski iz leta 2008 prosim vas, da vsi preberete sodbo, tako da si boste jasno predstavljali, kako sodišče uravnoteža eh, pravico do svobode govora in eh, varovanje pravic otroka in kako eh, sodišče priznava, da so otrokove pravice najpomembnejše v tem. E, sedaj mi dovolite besedo o predlagani direktivi. Najprej želim podariti, da v celoti podpiramo mnenje komisije, da je direktiva v skladu in mora biti v skladu z načeli subsidijarnosti in sorazmernosti. Kar zadeva subsidijarnost, v obrazložitvenem memorandumu komisija posem prečljivo zagotavlja svoje stališče, kar zadeva internet. Je področje, kjer je subsidijarnost včasih bilo omenjeno kot ovira, Po naše bi bilo pa težko razmišljati o primernejšem eh, področju delovanja, kot pa je internet, kajti po svoji naravi je internet čezmejni fenomen. Kar pa zadeva sorazmernost. Povsem očitno je, da ukrepi, ki jih vsebuje direktiva, eh, Eh, ostajajo nujni, če hočemo doseči cilje direktive. In zdi se mi, da je zelo malo argumentov, ki bi jih lo, lahko uporabili za trditev nasprotnega. Ravno tako moramo eh, zagotoviti skladno z konvencijo Lanzarote iz, iz, iz, iz, Sveta Evrope kajti to je zelo pomembno besedilo o tej eh, temi, je že zavezojoča ta konvencija za nekatere države članice, ki so morale svojo zakonodajo prilagoditi. In po naše bi bilo eh, želeno, da bi direktiva bila usklajena za to eh, konvencijo, razen če ne obstajajo zelo prepričljivi razlogi za sprejetje drugačnih rešitev v določenih primerjih. Veliko prednosti bo prinesla takšna skladnost ne bo več tveganje, da bi eh, države morale izpodnevati različne obveznosti, včasih tudi nasprotojoče si o isti zadevi. Potem bi tudi tako zmanjšali kompleksnost na področju kazanskega prava in to je eh, področje, kjer je eh, zelo pomembna jasnost in enostavnost. Na ta način se bomo izognili tudi obstoju dveh različnih standardov. Standardov po eni strani za 27 članic Evropske unije in drugih standardov za preostalih 20 članic sveta Evrope. E, tudi sprejem direktive bo na ta način lažje, e, kakor tudi njena uporaba. So e, tudi področja, kjer bi konvencija bila primernejša kot pa trenutno besedilo direktive in kot nekateri predlogi sprememb. Več vprašanj je v direktivi, kjer mi in drugi menimo, da bi bilo bolje, če bi sprejeli rešitev omejitev iz konvencije iz Lanzaroteja, kot pa to, kar je predlagano v direktivi. Ne bom našteval vseh teh eh, področji, vendar pa naj povdarim naslednjo načelo. Skladno s konvencijo je samo po sebi željen cilj in to na noben način ne ogroža dodane vrednosti te direktive. In ne nazadnje, direktiva ima to prednost, da bo Eh, že s tem, ko bo sprejeta, ko jo bosta sprejela eh, Evropski svet in svet, eh, postala pravno zavezojoča za vse države članice. In to pomeni, da bo lahko, da, ko je potrebno, pos, posredovala tudi komisija in da bo tolmačenje dalo Evropsko sodišče takrat, ko bo to zahtevala nacionalna sodišča, tako da bo zagotovljena e, enaka uporaba in enako tolmačenje določb te direktive po celi Evropski uniji. Kakorkoli že, kot je Eh, kot so včeraj podarili predstavniki sveta Evrope. Direktiva ne bi smela vsebovati nižjih standardov, kot pa standardi vsebovani v konvenciji sveta Evrope. To bi dejansko morali biti minimalni standardi in nobenih opt-outov ne bi smelo biti. Na ta način bo eh, zagotovljena enotna uporaba. Sedaj pa nekaj kratkih komentarjev o nekaj konkretnih vsebinskih vidikih te direktive. Eh, najprej je to, to direktiva minimalne kazni. Direktiva v določenih merih govori o maksimalnih eh, kaznih, eh, zapornih kaznih. Recimo, ne bi smela biti maksimalna kazen manj kot deset let. In to je zelo pomembno, da se pove, kako resna so kazniva dejanja, ki jih direktiva uporaba. Ali bi direktiva morala določati tudi minimalno zaporno kazen? To je pa čisto drugačni koncept eh, naprimer, kazen ne bi smela biti manj kot. Mislimo, da ne. Oz, oziroma, ne bi smela biti več kot toliko. Mislimo, da tega direktiva ne bi smela določati. Sodišče bi, mora imeti diskrecijsko pravico tako, da bo kazensko. Eh, da bo eh, zaporno kazen prilagodilo pač glede na resnost kaznivega, eh, kaznivega dejanja in določanje maksimalne dolžine eh, eh, zaporne kazni ne bo vplivalo na to. Minimalna, eh, minimalno trajanje pa bi otegnilo škoditi. Lahko se namreč eh, izkaže, da je v nekaterih primerjih boljše eh, se odločiti za obravnavo oziroma zdravljenje take osebe izven zapora. To je seveda tudi vprašanje načel, torej uvajanje minimalne zaporne kazni. Drugič, menimo, da bi bilo pravilno in da je pravilno, da direktiva vključuje določbe za podaljšanje časovnih okvirov za ulaganje tožb. E, to podaljšanje je tudi v skladu s konvencijo Island Zarotelja, ki e, pravi, da e, je doba dovolj dolga, da lahko se Eh, pregon začne tudi takrat, ko je otrok že postal mol, eh, polnoleten. Kajti ve se, da mnogi otroci žrtve eh, spolnega nasilja, spolne zlorabe ne morejo prijaviti teh dejanj, preden ne dosežejo polnoletnosti. In zato je potrebno zagotoviti, da bo otrok imel dovolj časa, da bo lahko tudi kot odrasla oseba uložil tožbo. Eh, in potem bo lahko ustrezno delovalo tudi to žilstvo in začelo postopek zaradi zadevnega kaznivega eh, dejanja. Potem pa še na koncu vprašanje blokiranja podob spolne zlorabe. O tem se je veliko govorilo. Podpiramo zahtevo za blokiranje teh slik kot začasen ukrep Eh, ukrep, ki naj se izvaja toliko časa, dokler se te slike ne odstranijo oziroma brisejo. Kajti blokiranje teh slik, teh podob je v skladu z načelom solidan, eh, subsidijarnosti. Ampak ta zahteva po blokiranju je del temeljne zaščite žrtev otrok. Slišali smo nekaj nasprotovanj blokiranju včeraj so nekateri govorili, da blokiranje ni primerno zaradi varovanja podatkov. Ampak mi menimo, da kar zadeva člen 21. drugi odstavek te direktive, eh, da lahko eh, na podlagi tega eh, člena odpravimo te, ta nasprotovanja. Kajti Eh, tu so nekateri še rekli, da gre za uh, omejevanje svobode govora. Nam se to zdi nemogoč argument. Se govorimo o spolnih zlorabah otrok in ne vem, če uh, lahko tu to povezujemo z neostreznim oviranjem, uh, neoviranjem svobode govora. Ja, in to je, to je reklo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v uh, svoji sodbi. Zavračamo tudi tiste argumente, ki se nam zdijo zelo šipki, da bi eh, blokiranje potem lahko uporabili tudi v drugih kontekstih, ne samo eh, v primeru spolne zlorabe otrok, naprimer za preprečevanje piratstva, za zaščito eh, avtorskih pravic na področju igr na srečo. Mislimo, da ima tu blokiranje tudi določene koristi. In če preprečimo blokiranje eh, spletnih eh, strani eh, s otroško pornografijo, mislimo, da to ne bo škodilo svobodi govora oziroma da to ne bo povzročanje poseganja na druge področje. Potem so tu še druge zadeve, ki so zelo pomembne, žal danes dopolne, zato nimamo časa. Med te pomembne zadeve spada naprimer eh, zadostna starost za, da, za pristanek, o kateri govori tudi os, eh, osnutek. Mi bi spet želeli, da se uporablja formulacija iz konvencije iz Lanzaroteja, ki govori o zakoniti starosti za eh, spol, spolno dejavnost. Potem, eh, Eh, bi želeli tudi nekoliko več jasnosti, ko gre za zaposlovanje teh ljudi, kajti to je povezano sa svobodo gibanja. In to spet zahteva eh, zakonodajo na ravni EU. Potem bi želeli tudi eh, več eh, o potrebi po sankcionirano pravnih oseb na tem področju. In želimo podariti tudi potrebo, da se zagotovi hitro izvajanje preiskav teh kaznjivih dejanj. To je samo nekaj točk, na katere želimo vaš odbor eh, opozoriti. Upamo, da bodo naši prispevki eh, relevantni in upamo, da bomo imeli še druge priložnosti, da bomo lahko prispevali k delu Evropskega parlamenta na tej direktivi. Oh, Najlepša hvala. Gospod eh, Jakobs, eh, sedaj pa gospod John Carr. Uh, uh, Dobro jutro. Najprej se želim zahvaliti to odboro za čast in za priložnost, da sem lahko tukaj, eh, da lahko govorimo o tej zelo pomembni direktivi. Ko ste slišali Svoboda, govorim v imenu eh, Evropskega združenja nevladnih organizacij za varovanje in zaščito otrok. 20 različnih organizacij združujemo, ki prihajajo iz 20 različnih držav v EU. Potem so pa tu še združenja drugih otroških organizacij, ki prihajajo izven meja EU. Veliko organizacij otrok, ki so v eh, našem eh, združenju oziroma v našem zavezništvu bolje povedano, eh, neposredno dela s stotinami, tisoči otrok, otrok, ki so bili žrtve, ki so bili zlorabljeni na različne načine, vključno z otroci, ki so bili spolno zlorabljeni, ki so bili e, spolne žrtve. In v mnogih primerjih je internet odigral pri teh zlorabah ključno vlogo in v mnogih primerjih so se tudi slike zlorab pojavile na internetu. Mnogo organizacij, ki jih predstavljam in s katerimi delam, se neposredno ukvarjajo s tem, da zagotavljajo podro, eh, natančno eh, podporo, psihoterapevtsko podporo, svetovanje žrtvam teh eh, groznih kaznjivih dejanj. In zato upam, da bom v svojem govoru lahko pojasnil, da ne gre tu samo za akademsko razpravo, za, ne gre samo za abstraktno oceno določenih pomembnih konceptov in vprašanj, ampak da gre za čisto realno razpravo, ki izhaja iz praktičnih izkušenj, ki so jih zbrale organizacije za uh, otrokove pravice in ki so v našem času. Kako mi vidimo ta predlog direktive? za nas to predstavlja politični izziv policijam. Ta direktiva z politične vidike pravi naslednje, kdo bo govoril z, v imenu šibkih in eh, zlorabljenih, kdo bo govoril v imenu otrok, ki so bili žrtve te vrste kaznjivih dejanj, ki so bili žrtve eh, žrtve zlorab eh, iz eh, člena 21. Vprašanje je jasno, kat, katere prioritete bodo najpomembnejše za parlament, ko gre za varovanje in začito otrok v primeri z drugimi zahtevami. In to eh, velja tako za življenje kot za politiko. Vedno bodo zahteve eh, si med seboj nasprotovale. In izziv za politike in izziv za politične institucije je ravno v tem, da odločijo, katere so eh, tiste prioritete, ki so najpomembnejše. Eh, vsi, ki govorimo v tej razpravi, bomo seveda eh, obsojali slike zlorabe otrok, ampak dejanja so glasnejša od besed. Zelo lahko je rekli, zgrožen sem, proti sem, obsojam eh, proizvodno in širjenje slik eh, otroške pornografije in zlorabe otrok. Ampak to, kar je pa pomembno, je pa tisto, kar znate narediti za omejevanje tega pojave. Eh, bojimo se jasno, noben otrok ne more eh, privoliti v svoje posilstvo in noben otrok se ne more strinjati s tem, da bodo slike tega posilstva potem naložene na internet če, tudi če so te slike samo to, ampak te slike so grozna kršitev pravice do zasebnosti tega otroka. Vsak ukrep, ki pomaga zmanjšati širjanje teh otrok, je treba zagrabiti z obema rokama. In vsak ukrep, ki, zmanj, eh, ki eh, pomaga zmanjšati eh, š, eh, cirkulacijo teh slik, je treba pozdraviti, ne pa kritizirati. Jasno je, da se vsi zavedamo, da je brisanje teh slik boljši ukrep. Ampak ko pravite, da želite, eh, da se vse eh, zbriše, da se vse kaznive dejanja, eh, vsa preganjajo, to je popolni svet, to se ne da, ne da narediti in to lahko pomeni, da ne bomo naredili nič in omes bojo slike še zmeraj na internetu in omes bodo še vedno kršili otrokove pravice do zasednosti. Otrokova pravica, da se ta slika odstrani, ostane ne izpolnjena, razen če ne sprejmete člena 21, ki zahteva uvajanje blokiranja. Jasno je, da nam je eh, brisanje, eh, odstranitev teh slik eh, ljubša rešitev, ampak v teh okoliščinah eh, črtanje eh, oziroma brisanje vseh teh slik ni mogoče. In če to ni mogoče, je pa blokiranje po našem mnenju zelo potreben ukrep in eh, Eh, ukrep, ki je zelo korisen. Nekdo je omenil tukaj, da je blokiranje ne, do, eh, eh, ne testirana, ne dokazana tehnologija. No pa si pogledajmo, Deutsche Telekom, v, ti, ti mobile v Združenem kraljestvu uporablja listo blokingo, Orange, France Telekom, imajo seznam, Telefonika v Španiji. In tudi druge države uporabljajo, uporabljajo seznam blokinga. Telekom Italije, Google, Microsoft, Telia Sonera, BT, Vodafone, Virgin. Ali naj zdaj rečemo njim, da naj nehajo blokirati, zato ker se motijo, ker uporabljajo tehnologijo, ki še ni bila iztestirana? Mislim, da ne. Blocking se danes tudi dogaja v državah, ki so demokratične. Eh, svoboda govora na švedskem, na nizozemskem, na danskem, na finskem, v Veliki Britaniji ni izginila zaradi tega. Ampak nekateri sku, skušajo eni povedati, da je blokiranje eh, nekaj, kar bo pripeljalo k eh, ukinitvi vseh demokratičnih pravic. To ni res, to je omejen ukrep in če ostane omejen, če ostane omejen na nelegalne. Eh, eh, spletne strani, je to v redu in zato to podpiramo. Seveda je način, da se da obiti tudi blokir. Recimo, da te slike lahko še vedno vidijo ljudje, ki znajo uh, priti do njih. Ki, ampak Eh, milijoni in milijoni ljudi niso dovolj eh, izobraženi, niti niso tako močno odločeni, da bi prišli do teh slik. In seveda je tudi res, da so še drugi deli interneta, kjer se lahko dostopa do teh, eh, do teh slik. In tudi kodiranje lahko zagotovi način, da se te slike razdeljujejo na način, ki ga je težko odkriti. Ampak, čeprav te eh, tehnike obstajajo, to še ni razlog, da ne bi nekaj naredili, kar bi imelo določen očitek, učinek na, na, na spletu. Nehče? Eh, ni? Eh, še, še? Uh, pri, toževal, da bi se, eh, eh, oziroma nihče ni zahteval, da bi se blokirale, naprimer, strani na eh, novicah ali kjer drugi. Nek, nek, Nekateri se bojijo, da bi se blokiranje zlorabljalo tam, kjer je problem e, igre na srečo, kjer so problem farmacijski proizvodi, e, glasba, e, ki se nalaga nelegalno. Na, daj mi naj poskušam nekaj jasno povedati. Ali tu pravite? da bomo to, eh, <laughs> blok, dovolili blokiranje spletnih strani samo, če bomo državam lahko še eh, dovolili, da naprej imajo igre na srečo, ali bomo to lahko uporabljali tudi v pogajanjih. Ali Evropski parlament namerava reči, da bo eh, varovanje otrok samo del eh, neke vrste dogovora. Zlorabljeni otroci niso nekaj, s čimer bi lahko barantali. Nobenega moralnega ekvivalenta ni med pravicami zlorabljeni otrok in pravicami Hollywooda, da dela dobiček. Stvar moramo ocenevati samo po sebi, po svoji vsebini in ne smemo iskati zunanih razlogov, da zameglimo celo vprašanje. Ali bomo posiljenim e, otrokom, katerih slike so na internetu, rekli, da jih, bomo, e, da jih ne moremo zaščititi med, e, pred dodaljnimi zlorabami za blokiranje, kajti če bomo mi to naredili, se bo vlada Severne Koreje še naprej grdo obnašala kolikor sam vidim, kako se obnaša uh, vlada Severne Koreje, mislim, da ne potrebuje kakšne dodatne spodbude od Evropskega parlamenta. Močno dvomim, da čakajo da na, na, raz, na rezultate raz, te razprave, predno se bodo odločili za uporabo tehnologije blokiranja. In na koncu je tudi povsem neumno uh, reči, da se blokin ne sme uporabljati za dobre namene, zato ker ga slabi ljudje uporabljajo za slabe namene. Če tej logiki sledimo, potem eh, so tu še druge stvari, na katere moramo misliti, zdravila, ki se uporabljajo. Eh, vsa zdravila bi eh, enostavno prepovedali zato, ker obstajajo, ker obstajajo odvisniki. Tudi pištole se lahko uporabljajo za slabe namene, lahko pa tudi za streljanje podgan. Ne bomo rekli, da bomo prepovedali vse pištole za, samo zato, ker jih kriminalci eh, uporabljajo. Tu gre za zamegljevanje pravega problema. Seveda se eh, lahko uporablja blokiranje tudi za slabe namene, ampak mi pravimo čisto enostavno, da direktiva predlaga, da se blokiranje uporabi v dobre namene. Za zaključek. To je politično vprašanje in v imenu koga bo govoril Evropski parlament. Upam, da se bo Evropski parlament odločil, da bo predstavnik, zagovornik žrtev otrok, tistih, katerje slike se neprimerno in nelegalno kažejo po internetu. Najlepša hvala. Sedaj pa naš zadnji govornik, gospod Noten iz izvršnega odbora egbert international izvolite thank you for giving me the floor um, hvala za besedo In hvala, da ste mi dali priložnost, da lahko spregovorim. Nimam kaj dosti dodati temu, kar so povedali moji predhodniki, kar zadeva vprašanje blokiranja. Podpiram uh, to, kot je to že napovedal moj kolega. Malce sem tudi razočaran. Uh, ker vi tako malo članov parlamenta, ali je to signal, da ta problematika ni nekaj pomembnega, ni pomembna tema za razpravo? Vem, da je, bilo, da je prišlo nekaj težav s prometom, vendar sam sem prišel samo ob osmih. Torej, Ne povem še nekaj v zvezi z ECPE, to je mreža organizacij, ki sodelujejo za um, izničitev otroške prostitucije, pornografije in, in trgovine za otroci za spolne namene. ECPAT si želi uh, spodbujati globalno družbo, da bi otroci uživali svoje temeljne pravice in da jih ne bi nihče uh, komercialno ali spolno izkoriščal. ECPAT vključuje organizacije in mreže v več kot 75 državah po celem svetu. V EU imamo članice v 15 državah. Nekaj bi povedal o spolnem turizmu, ko gre za otroke torej poznamo situacijo zlorabe otrok v domačem okolju, znotraj EU, pa tudi v tujini, ko gredo recimo državljani EU v tujino zato, da bi zlorabljali otroke. Otroški spolni turizem je komercialno izkoriščen otrok strani otrok, ki potujejo iz enega mesta v, na drugo mesto, kjer uh, gredo v spolne odnose z, mlado, z mladoletniki. Torej, uh, to je podobno prostituciji otrok. Gre morda za potovanje iz ene države v drugo državo ali pa celo znotraj države. V številnih primerih, ko gre za otroški spolni turizem, je, obstaja povezava s trgovino z otroci. Otroke se proda v turistične destinacije, saj potem spolni turisti več plačajo ponudnikom teh storitev torej imamo mm, pr promet s takšnimi otroki, ki se jih pošilja v turistične destinacije. Včasih pa uh, spolni turisti ne gredo v takšne destinacije za to, da najde otroke. Eh, lahko se tudi zgodi, da recimo uh, storilci najdejo svoje žrtve preko interneta in, potem, in jih potem izkoriščajo znotraj zasebnih hiš. Vedno več podob je na internetu povezavi s spolnim turizmom. S tem so mladoletne žrtve še bolj ranljive, še lažje postanejo žrtve storilcev in so še lažje predmet otroške pornografije. Torej, treba je povezati uh, trgovino z ljudmi, z otroci in uh, spolnim turizmom. Kako se to začne? Začne še z obljubami. Uh, Eh, številne države imajo zakone proti izkoriščanju otrok, vendar policija lahko ukrepa le, če um, dobi prijavo. Težava pa je, da splošna javnost se ne zaveda otroškega spolnega turizma in ne pozna lokalnega sistema prijav policiji. Kaj storite, če vidite moškega, ki sedi s 15-letno deklico, ki je videti kot odrasla ženska? in zdi se, kot da oba dva uživata v tej situaciji. Ali bi morali tu karkoli prijaviti? Potrebujemo kampanje za ozaveščanje, zato da bo takšnih prijav več. Potrebujemo sodelovanje deležnikov na nacionalni in mednarodni ravni, zato da bomo res poskrbeli za to, da, da bodo storilci eh, zaprti in o, obsojeni. To recimo Velikokrat se zgodi to, da nimamo dovolj obveščevalnih verov, da ni dovolj sodelovanja s tretjimi državami. Doha, dogaja se, da ni harmonizacije zakonodaje in poleg tega, da je starost spolne samoodločbe različna. Sodelovanje organov kazanskega pregona in nevladnih organizacij je ključnega pomena za to, da uh, pri, obdolžimo uh, storilce um, nevladne organizacije bi morale še bolj sodelovati zato, da bi uh, pospešili takšne dogodke. Imeli smo recimo primer gospoda Teja iz Združenega kraljestva, ki je videl uh, avst Avstrica v Kalkuti, ki je leta 2007 zlorabil svojega otroka v hotelski sobi. Gospod Ti je obvestil lokalno policijo in avstrijske oblasti, da se ni zgodilo. Čez nekaj mesecev je gospod Ti stopil v stik z ekpatom in ekpat Avstrija, ekpat Družno kraljestvo sta sodelovala za to, da se je začel postopek prijave in uh, leta 2007 in je bil storilec dejansko obdolžen na dve leti zaporne kazni. Evropska direktiva lahko situacijo izboljša, zato mi pozdravljamo predlog direktive, saj se nam zdi pomemben korak. Mi pa radi, da bi bila ta bolj usklena z konvencijo iz Lazaroteja in da bi morda šli še dlje od te konvencije, zato imamo več priporočil. V členu 2, kjer imamo definicije, predlagamo, da definiramo child sex tourism, da gre za spolno izkoriščenje otrok strani oseb iz običajnega okolja, ki se predstavi v drugo okolje, kjer imajo spolne stike z otroki. V členu 3, kjer govorimo o spolni zlorabi, bi radi videli, da se omenja, da vzima se črta sklic na uh, starost spolne samodločbe. Želimo si uh, da ne bi prišlo do tega, da bi se storilci eh, premikali iz države v državo, pač glede na to, kje je ta strost nižja. Člen 4. Eh, kazniva dejanja. Moramo eh, kriminalizirati stranke takšnih žrtov, pa tudi naklep, da bi nekdo kupil spolno ostrite otrok. Saj je tu uh, potrebno dosti priprave. Člen 6 uh, novačenje otrok za spolne namene. Tudi tu bi radi imeli sklic, oziroma da se sklic na spolno samo odločbo črta. To zaščito potrebujemo za vse otroke in vsi, otroci so vse osebe mlajše od 18 let. Člen 7. Uh, navajanje in pomoč. Tudi organizacija potovanja in vse druge storitve moramo, moramo kaznovati torej v členih od 3 do 6. Eh, kazni za pravne osebe. Začasna ali popolna, uh, popolno zaprtje tistih ponudnikov, ki so ponu ponujali takšne storitve. To moramo dodati. Člen 14. Uh, eh, preiskave in pregon. Države članice. Uh, mora imeti posebne enote za otroke in mora nuditi posebno usposabljanje osebam, ki bodo imeli upravka z eh, otroci. Tako je tudi zapisano v deklaraciji Izrija. Člen 15, poročanje o sumih na spolno izkoriščanje. Številni profesionalci bi morali imeti obveznost poročanja Moramo jih tudi konkre konkretno navesti, zato da bomo imeli enako um, zakonodajo posod po EU. 16. Pristojnost in koordinacija pregona. Mi bi črtali člen 3, saj imamo tu nekakšen opt-out. In to lahko uh, zmanjša učinkovitost drugih ukrepov. Člen 10. Uh, diskvalifikacija zaradi obtožb. Te ukrepe moramo uporabiti za vse storitve oziroma vse, vsa dela, kjer prihaja do stika z otroki. Osebe, ki so bile uh, obtožene dejanišnje od 3 do 7, morajo biti v registru spolnih storilcev. To so lahko recimo uh, različni eh, profesionalci, ki sodelujo pri tem. Vsekakor je dokaze vedno težko dobiti in preiskave dolgo trajajo ter so drage, če je vključenih več držav v samo preiskavo. Če vključimo nevladne organizacije, eh, medije, je to seveda zelo koristno za to, da pridejo primeri čim hitreje pred sodišče moramo sodelovati, vsi deležniki morajo sodelovati na nacionalni in mednarodni ravni, zato da dejansko privedemo storilca na sodišče. Včasih se zgodi, da kakšni storilci zbežijo iz države članice, ki so bili obdolženi. Oziroma, včasih se jih, se jih pogojno spusti in potem pobegnajo. Zato je treba nadzirati takšne osebe. Moramo tudi Eh, najti dolgoročne rešitve za žrtve, za to, da se povrnejo v normalno življenje. Naj zaključim. Direktiva EU bo izboljšala situacijo mladoletnikov. Evropski parlament ima tu pomembno vlogo, zato da bomo dejansko dobili čim več iz tega. Hvala za priložnost, da smo lahko komentirali uh, ta predlog in da smo lahko pri tem pomagali. Hvala. Uh, Hvala, gospod Noten. No, seveda ne gre za interes oziroma pomankanje interesa, vendar gre za to, da je več glasovanj sedaj potekal v parlamentu, zato niso mogli priti na sestanek. Torej, zaradi tega jih ni toliko v dvorani. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Bronsu. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Selstrom je dejal, da je 18 tisoč ljudi bilo, oziroma 1852 ljudi je bi bilo identificiranih na posnetkih in pravi, da je to bilo malo oseb. Zanima me, kako majhen odstotek oseb je to in zakaj. Gospod Robins je upravil besedico URL in moram uh, priznati, da ne vem, kaj to pomeni. Dejali ste, da 96 odstotkov široko poslovnih uporabnikov uporablja podjetja in ne vem, kaj to pomeni. Ali so to ponudniki internetnih eh, eh, storitev? Ali to pomeni, da vseeno obstaja 1,4 odstotka široko poslovnih uporabnikov, ki tega podjetja ne uporabljajo? Ali teh 1,4 odstotkov zavestno uh, se odločijo za to, da uporabljajo storitvene ponudnike, ki ne sodelujejo v vaši mreži. Ali pa to povsem nezavedno počnejo, povsem nedolžno. In potem se sprašujemo, kdo so te ponudniki st storitev, ki niso v mreži. Ali dejansko so potem na neke vrste Eh, so storilci ali pa so zgolj eh, se tega ne zavedajo. Gospod Meknami je govoril o blokiranju in da to lahko pravimo za prepričevanje dostopov do takšnih spletnih strani. Zanima me, oziroma omenjal je, da je to povezano z igrami na srečo. Zanima me, ali se to uporablja tudi za politične namene, recimo, da bi nekomu uh, Eh, preprečili dostop do spletnih strani političnih strank, ki jih njihova vlada ne podpira. In če da, potem bi bil vsekakor proti temu. Po drugi strani se pa strinjam s tem, da če nekaj napačno nekje uporabljamo, ne vemo, zakaj tega ne bi mogli nekje uporabljati, ko je to lahko koristno, recimo tu. Potem ste omenjali še nek, nek, nek, nek, nekakšno posebno vrsto uh, defect inspection. Kaj ta izraz pomeni? Sam sem ga slišal doslej le enkrat v posebno drugem kontekstu. Če prav razumem, tu gre za samodejno pregledovanje spletnih strani, na katere gredo uh, uporabniki, zato da vidimo, ali gredo ti uporabniki na strani spletno potroško pod pornografijo. No, s tem ni nič narobe, če se potem ta inšpekcija ne uporablja za druge namene, recimo da bi videli, eh, če gredo uporabniki na neke druge, posebej drugačne spletne strani, katerih pa njihova vlada ne podpira. Aha, še nekaj gospod Noten je omenjal povezavo med eh, spolno zlorabo otrok in prostitucijo. V določenih mestih v Združenem kraljestvu se mladoletnice eh, so tarča eh, storilcev, ki jim obljubljajo romantični odnos, potem jih navadijo na droge in na ta način upeljejo svet prostitucije. To smo imeli v primeru Keith Lee, zgodilo pa se je to tudi drugje, vendar na to mediji niso bili tako pozorni. No, nekaj bi rad previdno povedal, saj ne bi rad eh, razplamteval situacije. Ko eh, storilci pridejo iz občutljivih področji, so eh, policisti včasih nekoliko previdni in ne ukrepajo, pa tudi mediji o tem ne ukrepajo. Samo to sem želel povedati. Hvala. Eh. Bom jaz začel. URL je izraz za spletno stro, stran Universe Resource Locator, to je tehnični izraz. Na našem seznamu 400 so nekatere spletne strani, ki se imenujejo URL-ji. Včasih so to video posnetki, včasih so podobe uporabljajo se torej za distribucijo otroške pornografije. 19,6. Kaj ta številka pomeni? 19,6. 98,6 odstotka so ponudniki, ki jih je organizacija OFCOM, torej naš regulatorni organ, definiral kot uporabnike, katerih povezave z internetom so eh, omogočene s ponudniki storitev, ki smo jih eh, evidentirali. To so bančne storitve. ki so vključene na naš seznam. Ampak stvar ni tako enostavna. 1,4 odstotka, o kateri ste vi govorili, To pa so mnogi, ki naprej prodajajo storitve, ki so jih kupili od glavnih ponudnikov storitev v Združenem kraljestvu. Nimamo še vseh podrobnih podatkov o tem, kako lahko te bolj obvladamo. Ampak 98,6 odstotkov je tista številka ponudnikov, ki na prostovoljni bazi sodelujejo z nami cela vrsta podjetij se samih vključuje na naš seznam in eh, potrošniki jih lahko zelo enostavno eh, ugotovijo, identificirajo in se potem odločajo na podlagi ugotovitve tega. 1,4, če je to toliko uporabnikov. Ali veste, ali ti sodelujajo v nezakonitem delovanju ali so to samo nemarni ponudniki. Odgovor rekel bi, da niso to sostorilci pri distribuciji teh eh, podob, ampak razprava poteka tudi pri nas, kot tudi v drugih organizacijah, da pojasnimo, kako lahko se oni natančno seznanijo s tem, kar počenjajo še nekaj, ker ni veliko drugih, ki bi želeli postavljati vprašanje, bom jaz nadaljeval. Ti uporabniki 1,4 odstotka. Zakaj ljudje uporabljajo te, ponud, te, te storitve? Zato, ker so pač to ta prva uh, storitev, na katero naletijo ali iz drugega razloga. Odgovor ker razprava še poteka, žal ne morem dati nekega odgovora, ampak videti je, da ljudje ne iščejo namenoma te vrste podobe. Vprašanje, če obstaja sum, potem je moč te ljudi enostavno gotoviti. Odgovor, ja, se strinjam, če je temu tako. Gospod Kar, bi želel nekaj dodati? ni neposrednih dokazov o tem, kdo so ti, ki spadajo v 1,4 odstotka ali dejansko namenoma eh, ponuja storitve zainteresiranim. Ampak pred nekaj leti, ko je bil, bila, bil svetovni splet edini vir otroških podob, je treba vedeti, da so to večinoma uporabljali v takomanih newsgroups, skupinah za novice naša policija v Londonu in še nekateri drugi eh, v Združenem kraljestvu, Internet Watch Foundation na primer, so začeli eh, blokirati dostop teh eh, skupin ljudi v okviru newsgroups, dostop do pornografskih podob otrok in nekateri so potem enostavno premaknili se na ISP-je in na druge ponudnike na ta način torej nismo mogli blokirati vseh. Lahko torej domnevamo, da obstaja nekaj ponudnikov internetnih storitev, ki ne uporabljajo uh, blokiranja in oni uh, pritegnejo natančno tist, uh, tisto skupino ljudi, ki uh, ponujajo, ki iščejo te storitve, zato ker ne blokirajo bom jaz poskušal odgovoriti na del vašega eh, vprašanja. Sam sem poskušal ugotoviti, koliko časa bom potreboval, da eh, se izognem nekemu blokiranemu, eh, neki blokirani spletni strani. Gotovi sem, da v 27 sekundah lahko preidem s pomočjo različnih ukrepov na to isto spletno stran, ampak po drugi poti. Torej, Nima smisla, da zamenjate ponudnika storitev. Vaše vprašanje. Več je primerov spletnih strani, ki jih eh, nesre, po nesreči blokirajo ali pa jih blokirajo, čeprav nimajo nekih nezakonitih gradiv. Dva primera tistih, ki smo jih namenoma blokirali, ki pa niso ponujali materijala zlorabe otrok. Ironično, En je bil, ena je bila spletna stran v Belgiji, ki se imenovala stopkinderporno.com. Torej, šlo je za spletno stran, ki so jo kar nekaj časa blokirali. Zakaj? Zato, ker naj bi kršila do uh, pravice, do varstva podatkov nekaterih storilcev. Eno so blokirali tudi prejšnji teden. Ne, prejšnji teden so jo deblokirali, potem so jo ponovno blokirali. Videti je, da gre za neke vrste zakonito, nezakonito in zakonito, nezakonito poslovanje. Od dneva na dan se pristop do te spletne strani spreminja, čeprav nimajo nezakonitega gradiva. Belgijske blok, tako imena blocking page je nekaj, kar je vredno si ogledati. To se vam pokaže, če poskušate dostopiti do neke spletne strani, ki jo prepoveduje belgijska zakonodaja. In tu na tej spletni strani uporabniku reče, če vam je uspelo vseeno priti do eh, nezakonite strani, prosim, obvestite nas potem po faksu. Torej tisti, ki je lastnik eh, te strani, omogoča uporabnikom tak eh, dostop. Moram reči, da ne razumem čisto tega pristopa. Govorimo o resnih kaznjivih dejanjih. In ta direktiva določa naslednje. Kriminalcem povemo, da so blokirani in eh, dajmo jim priložnost, da se bodo povezali z nami. To se mi zdi problematičen pristop neustrezen pristop. Druga spletna stran, na katero bi vas opozoril, je finska spletna stran. Neke vrste otroška pornografija pika je naslov prevedeno. Avtor je tisti, ki kritizira finski sistem uh, blokiranja To sta dva primera, ki sta vredna ogleda, seveda pa jih je še cela vrsta drugih, če se hočete podučiti. Še nekaj. Razširitev na druga področja blokiranja. Če Evropska komisija meni, da se ne bo to razširilo blokiranje na druga področja, da bo komisar ukrepal, da se to ne, zbo, ne bo zgodilo. Uh, službe istega komisarja pa financirajo uh, projekt za blokiranje drugega gradiva, ne pornografije, potem je to malce absurdno. Če svet hoče blokirati druga področja. Če države članice hočejo blokirati še druga področja, potem so to informacije in podatki, ki jih vi morate imeti na voljo, preden se bote, boste odločali o tej direktivi, kar nikakor ne bo enostavno. Ne gre za to, da stvari uravnotežimo, temveč gre za to, da je komisija nekaj rekla, čež da je relevantno, potem pa eh, ugotovimo, da to ne drži. Hvala. Hvala. Gospa Sipel. Ja, Hvala. Žal nisem mogla slediti vsem predstavitvam danes do povdne, ampak vrnila bi se na to, kar je rekla gospa von Weiler danes do povdne. Govorila je o tem, da moramo biti bolj občutljivi, senzibilni, potrebujemo nove ukrepe, ampak seveda cela razprava o tem občutljivem področju ne sme povzročiti histerije. To je izkušnja, ki jo imamo že v preteklosti iz primerov zlorab. Posledica te razprave je bilo, da so ovadili, prijavili ljudi, ki niso imeli nikakršne eh, povezave z zlorabo in zato je razprava bila še toliko težja. Pri tej direktivi mislim, da gre še za en problem. Naslov te direktive je zelo obširen, gre za preprečevanje, gre za boj proti spolnim zlorabam, gre za izkoriščanje, kar je seveda čisto drugi vidik, gre za realni svet, kaj ti zloraba v realnem svetu je tista, proti kateri se moramo boriti, gre pa tudi za boj proti predstavitvi uh, teh uh, spletnih strani, katerih število na internetu narašča. Prejšnji teden smo se osredotočili tudi na razpravo eh, internet in brisanje določenih eh, spletnih strani. Sama nisem ravno zelo uh, spretna uporabnica interneta in tehnične razprave o teh blokiranih so dosti krat preveč zapletene za nekoga, kakršna sem jaz. Delno gre torej za zelo živahne razprave, ampak zakaj? Ne v zvezi z tehnično razpravo, ali je blokiranje ustrezno ali ne, ampak zato, ker imamo različne ocene o tem, ali bomo s to direktivo ustvarili samo izgovor, zato da bomo v prihodnosti zapirali, brisali nekatere druge stvari. Torej, gre za strah, da bomo ustvarili možnost zlorabe te direktive. In mislim, da je treba vedeti to, kar smo danes povedali, da je to samo eh, jasno sporočilo komisije državam članicam, da če prihaja do določenih zlorab pri blokiranju, potrebujemo dodatne zakonodajne ukrepe. Morda se ne bo to blokiranje jutri izrodilo v nekaj napačnega. Upam, da tega ne bomo pozabili, zlasti, če smo zelo čustveni pri tej razpravi. Mislim, da že sedaj ne moremo reči, ali bodo ta blokiranja uspešna v vsakem primeru ali ne. Še nekaj, kar je pomembno. O tem je bilo govora včeraj. Gre za vprašanje preprečevanja, preventive. Tukaj ne gre za vprašanje eh, blokiranja, in uh, eh, kazansko uh, eh, ukrepov kazanskega pregona. To je samo en vidik. Mislim, da obstajajo še druge uh, plati te medalje. Ena od teh plati je naprimer naslednja. Države članice morajo, kot so nekateri včeraj in danes povdarili, ker vse skupaj ni samo realna zloraba, ker gre za internet, ker gre za različne delne vidike, tudi del uh, organiziranega kriminala in trgovine z ljudmi. Torej, da, če želimo resnično zmanjšati število zlorab, zlasti po internetu, potem potrebujemo več ljudi. Potrebujemo specialiste, tudi pri preiskovalnih eh, organih. In to je seveda vprašanje, o katerem ne bomo odločali samo pri tej direktivi, temveč tukaj, kot sem prej rekla, so tudi države članice, tiste, ki morajo biti pripravljene zagotoviti vse, da bomo verodostojni. In vse, vsi ti ukretni, konkretni ukrepi morajo seveda zadevati predvsem države članice. Še eno vprašanje vsem, ki so sedaj gorje na odru. Govorili smo o eh, možnosti strožjih kazenskih eh, eh, ukrepov, ukrepov kaznovanja, sankcij in tako naprej. Zanima me torej, kaj vi menite, ali obstajajo podatki, ali strožja zakonodaja kaznovanja je nekaj, kar eh, pomeni zmanjšanje tega problema. Če bomo imeli previsoke kazni, potem lahko pridemo v nevarnost, da bodo storilci ubili otroka in se na ta način izognili neki priči. Torej, ali imate kakšne izkušnje na tem področju, kako kaznovalna politika vpliva na vse skupaj? Hvala. Morda bi Sir Francis potem nadaljeval. Gospod McNamee. Potem pa gospod Noten. Na nizozemskem je kazen za posestvo in distribucijo otroške pornografije doživela povečanje, kar pomeni, da v, lahko uporabljamo tudi druge tehnike preiskovanja. Če je ve, višja kazen, lahko policija uporablja različne nove dodatne metode preiskave. Recimo uh, okolje peer-to-peer, -peer, torej v tem okolju enako mislečih, moramo imeti višjo eh, zagroženo kazen, če eh, lahko policija, če hoče policija uporabljati potem neke dodatne preiskovalne metode. Pri nas v Združenem kraljestvu je podobna situacija. Če nekdo hoče priti v različne programe zdravljenja eh, spolnih zlorab, mora biti obsojen na visoko kazen, sicer enostavno Eh, zaradi omejitve finančnih sredstev ne moremo eh, tega narediti za vse storilce. Ne vem pa, ali je kdo pri nas ugotavljal, kako kaznovalna politika vpliva na število kaznjivih dejanj. Ker je gospod Selstrom še zmeraj tukaj, ga sprašujem, ali bi mogoče povedali kaj o švedskih izkušnjah. Ali imate kakšne številke glede na število kaznjivih dejanj? v povezavi z blokiranjem? Ne, nimam številni odgovor. Ampak na švedskem poteka enaka razprava o tem. O preiskovalnih tehnikah in uh, je govor o tem, da je za doseganje cilja treba zvišati kazni. Ima kdo še kakšno vprašanje? ali pa lahko razpre, eh, odpremo razpravo tudi na vzgor po dvorani. Ime mi je Landsbergis in sem iz odbora za zunanje zadeve. Čisto po nesreči sem tukaj. In če mi dovolite, bi nekaj na kratko povedal. Je mogoče? Ali lahko kaj na kratko povem? remark is that as, as follows. Child pornography in websites... Otroška pornografija na spletnih straneh. Ali so res vključeni kakšni ponudniki storitev, se pravi lastniki, uporabniki? In če je tako, to ni v redu. In če so Mislim, da če ti dajejo uh, slike otroške pornografije, eh, otroški zlorab na splet, uh, jih niti ne bi smeli imenovati ponudniki storitev. Kako pa to ustaviti? To je seveda problem zakonodaje. Ampak, če pri. Merjamo. Torej, teh, takih ponudnikov storitev ne moremo obravnavati kot ponudnike storitev. Hvala. Uh, I give the word to Mr. Urting. Gospod Urting. Yes. Uh, uh, Hvala lepa. E, e, mi je Paul Durantan, sem generalni direktor Irškega združenja e, ponudnikov internetnih storitev in tudi sem upravnik vroče linije, ki je namenjena pritožbam zaradi neprimernosti. Tu sem pa zato, da eh, predstavljam Evropsko združenje ISP-jev, eh, e ki predstavlja eh, približno 80 ISP-jev e v Evropi. Ta direktiva ima po naše mnogo členov, ki se nanašajo na eh, izkoriščanje otrok v realnem svetu. Nismo strokovnjati na to, ampak realni svet je tisti, ki je vir teh podob, ki so na internetu. Eh, In tu, ko pa govorimo o internetu, tu pa smo strokovnjaki in želim zelo jasno in glasno vsem povedati. Člani Jurispe ne želimo, da bi ta material krožil po naših omrežjih. In imamo veliko praktičnih izkušenj, kajti eh, sodelujemo z organi pregona. Eh, kako eliminirati ta material z naših omrežij, kako odstraniti te slike. In kot tehnični strokovnjaki smo močno prepričani v to, da je edini način, ki lahko učinkovito kaj naredi za boj proti temu kriminalu, da to izkoreninimo pri izvoru, kako hitro je mogoče. Vsi drugi okrepi so več ali manj kozmetične, eh, tudi zaradi tehničnih razlogov. Eh, spletne stranice hitro premikajo z enega mesta na drugega, tako da blokiranje ni učinkovit. Ampak problem, ki ga vidimo z blokiranjem, je ta, da, eh, da se da blokiranje ne prizadene ilegalnega, ilegalnega avtorja teh, teh strani. In oni lahko zelo hitro reagirajo, potem ko je njihova stran eh, blokirana, lahko jo zelo hitro predstavijo kam drugač. Kot v SPA tudi mi menimo, da bi ta direktiva morala biti strožja na določenih področjih, eh, na tistih eh, področjih, ki se nanašajo na internet. Ključno je osredotočiti se na razvoj jasnega pravnega eh, okvira, tako da se bodo hitro lahko zbrali podatki, za, ki bodo pomagali, da se čim prej eh, polovi te storilce. Tu se moramo sredotočiti na to. Ne smemo se zgubljati v preveč tehničnih podatkih, ampak koncentrirati se moramo na bolj eh, splošno, širše vprašanje. Zakaj pa uh, je ne mogoče odstraniti tako pot, eh, te slike. Kje so oska grla? Zakaj ne prihaja do, do odstranjevanja? Eh, vsaj ne dovolj hitro, na to se moramo osredotočiti, kajti mi menimo, da je to najučinkovitejši način in zato bi se morali osredotočiti na učinkovita sredstva in ne bi smeli denarja in časa dajati za stvari, ki niso tako učinkovite. Naj rečem za zaključek samo to, kot veri pa želimo, komisijo in parlament opomniti, da vsak evro, ki se izgubi za kozmetične ukrepe, je evro, ki bi ga morali uporabiti za uporabo na, in razvoj najbolj učinkovitih ukrepov, ki bodo zavarovali otroke pred nadaljno uporabo. Treba je ugotoviti, kje so ta oska grla, ki preprečujejo brisanje materijala. In istočasno pa je treba kaz, eh, eh storilce kaznjivih dejanj najti, jih zapreti in, jih, eh, in tako rešiti otroke. Hvala. Meri Banoti, prosim. Um, madam Chair, thank you. Gospa predsedujoča, najlepša hvala, ker ste nas povabili na ta hearing. Za tisti, ki delamo na področju eh, zaščite otrok, je, je to področje življenjskega pomena. Jaz sem pa podoma nepismena, ko gre za računalnika. Ampak gospod Mek eh, ne, mi, mi povzroča malo težav. On očitno dobro pozna tehnologijo. Potem je bilo pa še nekaj drugih eh, govornicov. Ampak njih sprašujem, kaj pa bomo naredili, če ta direktiva ne bo šla skozi. Verjetno ni popolna, verjetno so določene tehnične pomankljivosti, ki jih vsebuje. Ampak tudi v tem primeru, če, zaradi eh, teh pomislekov v zvezi z eh, Eh, zaščito podatkov in tem, eh, če zaradi tega direktiva ne bo šla eh, skozi, kaj bomo pa naredili. Poznam gospoda Kara in vem, kaj on zagovarja, ampak nekateri od nas smo tu samo zaradi otrok. In vas zato sprašujem, kakšna je alternativa. In ne vem, če bi si kdo upal na to odgovoriti. Rekla bi, da vse organizacije, ki delajo dobro otrok, branijo eh, zamisel, da nekaj potrebujemo in to potrebujemo hitro. Preden bom dala besedo poročevalcem. In spet se eh, opravičujem, morali bomo iti eh, na glasovanje, ampak gospe Meri Panoti želim povedati, da bomo naredili vse, da bo direktiva sprejeta v najkrajšem možnem času. Svojo razpravo želimo nadaljevati, ampak namen teh uh, hearingov je, da uh, sodelujemo vsi, da prispevamo nekaj, tako da bomo dobili neko dobro besedilo to je prioritetno delo Evropskega parlamenta, tako da bomo dobili nekaj, kar bo v interesu otrok in žrtev. In zato, da žrtev v prihodnje več ne bo kdo želi besedo. Mislim, da nisem tako tehnično sposoben, kot ste vi eh, rekli, ampak vseeno hvala. Strinjam se z gospodom Angelili. Vsi imamo isti končni cilj. Potrebujemo nekaj, kar nam bo omogočilo narediti en velik korak naprej. Sledil sem razpravam v odboru za kulturo in izobraževanje. Tam so prišli najdlje v tej razpravi. Tudi kompromis se pripravlja in prepričan sem, da bo ta parlament pripravil nekaj dobrega kar je treba narediti, najprej potrebujemo natančno oceno problemov, ki eh, obstajajo na internetu. Um, Sedaj vemo, da eh, že, obstajamo, eh, že obstajajo direktne povezave eh, Po drugi strani so povečan, povezane vse spletne strani, na več strani včasih ostanejo spletne strani, ki bi morale biti brisane, vseeno. Pogovarjal sem se več ljudmi, ampak doslej ni bilo narejeno nobene raziskave, ki bi pokazale, kje so različni problemi. Poskušamo najti rešitev, ne poznamo pa problemi. Um, Kot je gospod Robert rekel včeraj, V glavnem je problem v tem, ker sedaj iščemo uh, rešitev na podlagi situacije izpred štirih let, ko se stvari niso tako hitro spreminjale. Uh, sedaj uh, se ljudje premikajo po svetu. Sedaj rešujemo problem, ki se je spremenil in naše rešitve ne iščemo na podlagi raziskav. Kljub temu, kar si lahko mislite, se sam zelo dobro razumem z ljudmi v tem panelu, ampak strinjamo se, da bi direktiva morala zahtevati eh, periodično poročanje. Države članice bi morale pogosto poročati o tem, kaj počno za boj proti temu problemu. Trenutno bi veliko držav poslalo lahko samo prazen list. Ampak Če bi se nekoliko bolj osredotočili in nekaj naredili, bi lahko tudi prišli naprej. Recimo, da bi v, lahko na eh, strežnikih poiskali ustrezne podatke, ki bi nam omogočili preganjati storilce. In eh, da se ne bi zadovoljili s tem, da bi načrtovali neuspeh in potem bi presenetljivo tudi žalostno propadli še kdo? Ja, gospod Bals. Veliko se je govorilo o žrtvah. Predstavljam Morges. Mi smo eh, Nemško združenje žrtev eh, spolno zlorabljenih otrok. Eh, vemo, da ne moremo govoriti v imenu vseh žrtev, ampak kaj je problem za nas? ljudje vse čas govorijo v našem interesu, ne da bi nas prosili, da povemo svoje mnenje. Zato smo se odločili, da se bomo zastopali sami. Naša organizacija je proti blokiranju. Zato, ker smo ugotovili, da se zloraba otrok zlorablja za namene uvajanja blokiranja. Veliko se je govorilo o učinkovitosti eh, odstranjevanja strani. Ne vem, zakaj se policija skriva za, te, za nezmožnostjo eh, brisanja. Jaz je, menim, da je to najslabše od najslabšega. Jaz vem, kaj je najslabše od slabšega. Jaz, jaz, jaz enostavno ne razumem, zakaj se te slike, ki kažejo najslabše od najslabšega, ne, ne brišejo. Poglejmo se znam teh stvari. Najslabše od najslabšega. Aka cenzur, eh, nemško združenje, ki je proti blokiranju, je izvedlo analizo danskega seznama za blokiranje. Imeli so 164 eh, domen septembra In mnogo teh domen jih je bilo veliko, ta, torej veliko uh, domen je bilo takih, ki niso imela nobene veze z uh, zlorabo otrok, samo tri. Dve uh, jih je bilo mogoče uh, brisati v uh, pol ure. Ena se je brisala na nizozemskem, ampak težko je bilo to narediti na nizozemskem, potem so šli v indijski re, eh, register. Eh, in so potem lahko v treh urah eh, eh, odpravili, odpravili to stran. Zato res ne razumem, zakaj ima policija težave z odstranjevanjem teh strani. To, kar je rekel gospod Maknami, mogoče bi morali analizirati problem, potem pa, ko vemo, kakšen je problem, lahko govorimo o rešitvi za ta problem. Torej, mislim, da blokiranje ni rešitev, blokiranje je eh, opravičilo, da se ne deluje. Nikomor v tej dvorani ne bom eh, dajal opravičila, da ne eh, ukrepa. T eh, torej, kot sem rekel, eh, domeni, eh, ki smo jo našli, eh, sta bili odstranjeni v pol ure, ampak eh, zakaj švedska in danska policija nista ukrepali, ko eh, bi bili lahko. Hvala lepa. Želite postaviti? Gospod Obolco želim povedati, vem, da pozna eh, to problematiko, tudi eh, njega poznam in sem mu hvaležna za njegovo angažiranost, hvaležna sem mu tudi za njegovo pogub. Po v boju, v imenu žrtev. Tudi sam je bil žrtev. Ampak na podlagi razprave, ki smo jo imeli v teh dveh dneh, ki smo jo imeli v teh dveh dneh, lahko rečem, da nihče ni rekel, da je blokiranje edina rešitev. Vsakdo je rekel, da je končni cilj odstraniti, izbrisati vsebino teh strani. Tako da jih pač več ne bo. V nekaterih primerjih to je mogoče, zato ker je mogoče izvor najti. če seveda eh, pristojni organi dobro sodelujejo. V nekaterih primerjih pa to ni mogoče, kajti za temi strani so često kriminalne združbe. In eh, izvora eh, se ne pozna ali pa ne obstoja ustrezno sodelovanje za državo izvora, včasih so na poti birokratski problemi. In če je situacija taka, potem vsi tu pravimo, ja, še vedno je treba narediti vse, da se taka stran odstrani. Ampak to včasih zahteva uh, nekaj časa, preden se najde izvor. In vmes pa poskušamo to stran vsaj blokirati, tudi če je to samo začasna rešitev. To naj bi bilo neka začasna odstranitev. In ko tudi potem, ko se stran briše, ko se odstrani in recimo, da smo identificirali tudi, še vedno je mogoče vsebino teh stranih kopirati, replicirati in potem se ponovno pojavijo eh, že čez nekaj ur včasih ali pa čez nekaj dni ali mesecev. Blokiranje ni edini instrument, to je dodatni ukrep, dodatni ukrep, ki naj bi pomagal doseči glavni cilj. Ali ste proti temu, da se blokira v vsaki situaciji, tudi če gre samo za ple, preliminarno fazo pred odstranitvijo? Če je recimo potrebno mesec časa, da uh, se odstrani. Ali želite, da v tem mesecu pustimo to stvar na internetu, pa nič ne delamo? Odgovor. Najprej. Ali res treba en mesec? Če govorimo o phishingu, uh, te bančne, ne, uh, lažne bančne strani, uh, Eh, se lahko stranijo v nekaj urah po celem svetu. Ne vem, zakaj je eh, v primeru otroške pornografije in spolne zlorabe otrok eh, potrebno toliko časa. To pomeni, da je pomankljivo sodelovanje med državami. Interpol je prisoten v 180 državah. Interpol bi se moral s tem bolj ukvarjali. Vsaka država, ki ima internetno strukturo je članica Interpola. Kje je problem? Zakaj je treba eh, popravljati ta preluknani eh, lonec? Zakaj pa enostavno ga ne vržemo stran? Potem še nekaj. Blokiranje ni ukrep, ki ga zahtevajo žrtve. Večina žrtev razume, da blokiranje ni rešitev. Kaj ti problem ni to, da so te slike na določeni spletni strani. Eh, problem je v tem, da te splike, slike sploh obstajajo in jih lahko v vsakem trenutku nekdo pošle k vam domov. Torej, problem je v, v tem, da slike obstajajo, zato se z blokiranjem problema ne reši. Eh, iz lastnih izkušenj vam lahko povem, ampak večina žrtev je proti blokiranju. To vas bo mogoče presenetilo tudi kot umestni okrep. Zato, ker blokiranje pomeni, da je treba spremeniti način, kako internet deluje, treba je spremeniti infrastrukturo in potem imate centralni organ, ki lahko vsebuje vsebino. Sam prihajam iz Nemčije. Nemčija je doživela dve diktatorstvi v 50-ih letih. Eh, prihajam iz bivše vzhodne Nemčije. Živel sem v vzhodni. Uh, Eh, socialistični državi eh, eh, doživel sem kontrolo nad informacijami in ne želim, da bi kdo imel moč, da bi kontroliral informacije, ki potekajo po internetu. Internet je velik instrument za demokratizacijo in to sedaj uničujete. Eh, in s tem uničujete najlepšo stvar, ki jo imamo. Internet je način, da ljudje komunicirajo med seboj po celem svetu. Ima dobre in slabe eh, strani, ampak interneta ne smete uničiti. Zlora prihaja tudi v realnem življenju. In mi v naši organizaciji menimo, da tudi, če smo uh, žrtve uh, zlorabe otrok, moramo uravnotežiti uh, pravice in uh, kršite naše pravice. Uh, stop kirner, uh, eh, kinderporno.com je edina stran, ki ni na seznamu za blokiranje Belgije. Včasih je gor, včasih je noč. Pogovarjal sem se z lastnikom te strani. On prihaja iz nizozemske. On, on priznava, da je tudi sam žrtev. Mogoče. Eh, napačno eh, ravna, kajti eh, storilce, eh, storilce daje na, na internet. Ampak to ni razlog, da bi Belgija tako reagirala. Blokiranje je nevarno. Ni nobenega sodnega procesa, ki bi bil predviden. Torej, nekomu iz Nizozemske lahko Belgija zablokira njegovo stran enostavno zato, ker rečejo, mi nismo odgovorni. Minister za notranje zadeve reče, no se vas bomo mogoče deblokirali v prihodne. To je slabo. Isto je na finske Maltini, ki je šel eh, na policijo in je rekel, oprostite, če boste eh, blokirali mojo stran, mi prosim, oprostite za te slike. In sedaj je še vedno na seznamu in to boste dosegli s to kontrolo, ki jo zahtevate. Potem pa druga stvar, člen šest je zelo, zelo slab. S tem se ne bo uh, preprečilo zlorabe otrok, ampak to uh, bo imelo za posledico samo to, da običajni ljudje ne bodo mogli delati z uh, otroci. če se z nekom pogovarjamo o zlorabi otrok, se to dela, uh, se to dela osebno, ne pa javno. Sicer se lahko ogrozi podpora, uh, podpora žrtvam otrok. Najlepša hvala za to možnost. Najlepša hvala da, za možnost, da govorimo o vzdušju družbe, v kateri prihaja do teh eh, zlorab. To je negativna atmosfera, ki jo spodbujajo mediji s tem, ko nerealistično predstavljajo ljudi. ki menjavajo partnerje, ki so promiskuitetni. Moški tipa Don Juan so običajno osebe brez srca in same samotne osebe in se ne znajo ne vezati na, ko, na nikogar. To je najti v medijih. Sedaj se postavlja vprašanje, če je neka oblika vedenja sprejemljiva za vsakogar, ki je starejši od 18 let, bo veliko ljudi mislijo, zakaj pa ni isto sprejemljivo tudi za a, eh, ljudi, ki so 17, 16 ali 15 let stari. To vzdušje v družbi ta način predstavljanja spolnih srečanjih med ljudmi veliko krat predstavlja podlago, zaradi katerih lahko pride do teh zlorab. E- Hvala. Imamo še eno prošnjo za besedo. In sicer gospod Alonso Rijartev. Morali se bomo držati našega časa in zaključiti o polenih. Hvala, ne bom, ne bom zavlačeval razprave. Vse smo že slišali stališče komisije, vendar bi rad še nekaj povedal. Glede nevarnosti za internet nekaj številk Eurostata. Odstotek internetnih uporabnikov, ki ga uporabljajo vsak dan, če je vzajemo šest držav članic, ki najbolj intenzivno uporabljajo internet. To so Švedska, Nizozemska, Danska, Luksemburg, Finska in Združeno kraljestvo. V teh šestih državah, kjer se internet najbolj uporablja, štiri imajo sistem blokiranja. Torej, to ne škodi zaupanju ljudi v internet. Seznam teh držav, ki imajo Eh, blokirajoče sisteme, niso se z nami držav, ki sicer ne bi upoštevali svobode govora. Preobratno. Drugič, gre za predlog direktive, ki smo ga predstavili z, za situacijo, to, torej, tu, tu, tu, nimamo, tu ni direktiva za idealen svet, kjer vse deluje, temveč tu obravnavamo svet takšen, kot je in moramo si nekaj zbrati, ali bomo nekaj storili glede takšne situacije ali ne. Seveda bi si želel, da bi bilo drugače, vendar to ne bo koristilo otrokom. Ci sono altri interventi? Bi še kdo želel besedo? Zdi se, da ne. Rada bi se zahvalila vsem našim gostom in prosila bi vas še enkrat, da pošljete svoje prispevke sekretariatu odbora Libe, torej besedila, ki ste jih uporabili v svojih predstavitvah in še nadaljne prispevke, če želite. To bo koristilo našemu delu, tako da bomo zagotovili, da bo naše besedilo res čim boljši prispevek. Hvala gospodu Alfonso Ariarte. Naj mu sporočim, da si želimo seveda čim boljši izdelek, seveda direktivo moramo posodabljati, države članice morajo sodelovati in prevzeti odgovornost. Moramo biti v stiku z razvojem interneta in tehnologij. Ta svet se vedno bolj razvija in mi moramo nekaj ukreniti. To je zaveza parlamenta in našega odbora. Morda ne bomo imeli popolne direktive, vendar bi radi imeli neko dobro orodje, s katerim se bomo lahko borili proti spolni zlorabi otrok na spletu. Hvala vsem.